vrednoten ali pa temeljiti na načelih, ki veljajo v vseh državah članic. kajti k vzpostavitvi evropske razsežnosti, evropske sfere, kjer bi lahko vsa mnenja združili v razpravi o volivnem sistemu, pri čemer smo želeli upoštevati vse rezultate glede na transparentnost, vidnost in učinkovitost institucij. Vse te zadeve so bile poudariti. posamično, kot tudi znotraj eh, sveta pri mnogih zadevah. Eh. To novo volilno zakonodajo smo pripravili z dvema poročevalcema iz dveh političnih skupin, zato bi začela z razpravo in predala besedo ko Ligo, ki je sodeloval pri Evropski volilni zakonodaji, gospod Jolajn Besedo. o pobudi, s katero se ukvarjamo v odboru AFKO, gre za politično razpravo v Evropski uniji in sicer za realnost evropske demokracije. Jaz e, bil sem poročevalec o e-demokraciji in v tem poročilu smo poskušali povezati Eh, problematiko v Evropi povezati z novo mrežno tehnologijo, z novim eh, svetom komunikacije. S tem bi lahko dosegli boljšo demokracijo. Osnova celotne razprave je, da v naši demokraciji, in tukaj gre za zelo eh, splošno vprašanje v Evropski uniji in državah članicah Evropske unije, da imamo tukaj opravka z velikimi težavami. Lahko bi rekli, da smo se znašli v krizi demokracije, kar vidimo na mnogih področjih. Rodrik Teorem pravi, da več kot imamo demokratizacije, manj imamo demokracije. Demokracija se razvija v nacionalnih državah in eh, celotna dejavnost eh, držav je zelo problematična. Tukaj govorimo o demo, krizi demokracije, saj se težava povečuje, če upoštevamo kompleksnost vodenja držav in sprejemanja odločitev. Govorimo o krizi, ker vlada nezaupanje v institucije, ki imamo opravka s eh, korupcijo, govorimo o krizi, zato ker prihaja do odtujevanja javnih predstavnikov od družbe. Imamo politične stranke, ki želijo prevladati, kolonializirati politični sistem. V celotnem 20. stoletju smo imeli določeno socialno državo in državljani so bili povezani z državo, saj so v okviru socialne pogodbe dobili neke države tudi vrnjeno. Ljudje so zdaj jezni, resnično so besni zaradi posledic eh, krize na novo spostavljenih neenakosti, omejitev, storitvami, ki gospodarstva do trgov, ta seznam je neskončen. Resnično imamo boljano demokracijo. In drugi del vprašanja je, ali nam tehnologija lahko pomaga pri reševanju eh, te problematike. S poročilom nismo nameravali iskati neko čarobno paličico eh, v komunikacijski tehnologiji, s katero bomo vse skupaj rešili. To ne gre zaradi tega, ker imamo opravka strukturnimi problemi. Treba pa razmisliti o tem, ali ta nova komunikacijska družba ne more ponuditi mehanizmov, instrumentov, ki bodo izboljšali našo demokracijo. In počasi bom tudi zaključil. Uh, Gre torej za poročilo o novih eh, tehnologijah eh, v mnogih evropskih institucijah, tudi v eh, svetu Evrope in tudi drugot. Imamo ljudi, ki so se zelo zauzemali za to vprašanje. Države imajo svoje izkušnje z elektronskimi načini participacije državljanov, različne izkušnje z mehanizmi za transparentnost eh, v različnih javnih institucijah. S kom lahko povem, da kaj smo naredili in kaj še lahko naredimo. Zato si moramo natančno ogledati, eh, kaj že poznamo in pri tem ne gre za teoretično razpravo. Na voljo je cela vrsta literature, na to temo, kar potrebujem, so konkretni. Potrebujemo so konkretne formule, ki jih lahko ponudimo državljanom, tudi državam članicam, zato da bi lahko izboljšali povezanost med državljani in politiko. Radi bi proučili možnosti na osnovi izkušenj ki kažejo, da je tukaj tudi veliko mitologije. Mač si kdo preveč verjame v možnost, ki jih nudi tehnologija, vendar pa to ni tako enostavno. Zato potrebujemo ostrezne mehanizme za komunikacijo, ki jih lobisti bolje uporabljajo kot uh, Eh, politik in čisto na koncu sam projekt naj bi pokazal, kakšne so izkušnje, kakšne so možnosti in sprožil naj bi razpravo v Evropskem parlamentu, tako da bi poiskali pot naprej. Hvala lepa. Gospod Čuflin. Thank you very much, Chair, and... Hvala lepa. Hvala lepa tudi vsem, ki ste prišli in eh, hvala tudi za to priložnost, da spregovorim o državljanstvu posebnim povdarkom na evropskih državljanskih pobudah. Državljanstvo same pomeni, da uredimo razmerje med posameznikom in oblastjo. Lahko gre za slabo državljanstvo in dobro. Primeri kaže na zadnje. Idealno bi bilo, če lahko državljani eh, dati nek vložek eh, oblasti in ta oblast se na to odzovi To je seveda zelo kompleksen eh, proces in dinamičen proces. Obe strani se v procesu ozivanja spremenjata na ravni Evropske unije, na ravni eh, državljanske pobude. Je to en instrument eh, za zagotavljanje vložkov državljanov v Evropsko unijo, kar pliva tudi na oblast, ki jo ima Evropska unija. Tukaj gre za četrti odstavek 11. člena pogodbe o delovanju Evropske unije. Tukaj imamo različne pogoje za vložitev takšne državljanske pobude. S tem se zmanjšuje monopol komisije kot predlagateljice zakonodaje in eh, lahko potencijalno predstavlja zelo pomemben instrument. ta pobuda je na voljo nekje štiri leta, vendar pa so rezultati nični. Dobili smo neke državljanske pobude, nekatere so presegle eh, cenzuse, ki so postavljeni, ampak eh, kolikor vem, razen če se nekaj zgodilo v zadnjem času, ni nobena takšna pobuda prinesla nekaj konkretnega v obliki nove zakonodaje. mislim, da bi lahko rekli, da eh, ta zgodba ni ravno uspešna. Pesmisti, ki so tudi eh, tukaj, pravijo, da je zadeva propadla. Sam nisem eh, pesimist, mislim, da zadeva ni propadla, ampak mislim, da ni ravno najbolj uspešna. Mislim, da je treba pri tem še veliko narediti. Prav gotovo bomo zadevo spremljali v parlamentu, v odboru za ustavne zadeve. Vsi pa se mi, da se komisija zelo počasi odziva na te pobude, eh, če rečem zelo vljudno. Komisija ne sodeluje najbolj popolno. Na osnovi tega, kar slišim od civilne družbe, eh, slišim da so nekateri zadevo že črtali kot eh, neuspešno, kot nesmiselno. Nekateri še menijo, da je mogoče s tem nekaj doseči, vendar pa se mora komisija resnično hitreje odzivati. Nimam številke vseh podpisov, ki so bili zbrani, ampak nekateri vladatelji pobud pravijo, da je to samo izguba časa, da se ne bo nič zgodilo. In se sprašujejo, zakaj smo postali euroskeptiki, kar seveda ni presenetljiv odziv. Čeprav bi si sam želel, da bi ta instrument eh, deloval, se zavedam, da je treba še marsikaj narediti, da se bo to zgodilo in da je treba zagotoviti večjo odprtost do takšnih državljanskih pobud. Hvala lepa. Zdaj pa prosim direktor direktorata za temeljne pravice in evropsko državljanstvo, gospoda Pula Nemica, za njegov prispevek. Pa je pa predsedujoča veselina, da smo danes eh, tukaj, kajti Evropska komisija se prizadeva za več demokracije v Evropi, gre za zgodbo o uspehu gre za boj Evropskega parlamenta, začelo se je z neposrednimi volitvami 1979, potem je šlo za postopno uvajanje vrhunskih vodilnih kandidatov. Že konec 90-ih let smo razpravljali o tem, ali bi lahko imeli takšne eh, vrhunske kandidate, prvake strank eh, na kandidatnih listah. In zdaj je pobuda Evropskega parlamenta, ki jo predstavijo Julajnen in jo zelo podpiramo, uvaja eh, to možnost eh, prvakov na kandidatnih listah, kar lahko prispeva k temu, da bo demokracija bolje delovala. Gre torej za zgodbo o uspehu v določenih elementih, v drugih pa tudi ne. Naj izpostavim nekaj elementov iz razprave na osnovi šudije, ki smo jo pred kratkim opravili. In naj vas samo spomnim na rezultate eh, zadnjih volitev z vodilnimi kandidati. Lahko dobim prosojnice, prosim. Yes, so second slide, please. Naslednja prosojnica, prosim. To je prva prosojnica, potrebujem pa drugo prosojnico. Z ovedbo vodilnih kandidatov je prišlo do obrnitve trenda na vzdol, kar, oziroma da se je trend ustavil. Samo ni cela 38 odstotkov zmanjšanja pri volilni odeležbi smo imeli. Prosim, prejšnjo prosojnico. But with a very diverse picture on participation. Kar zadeva volilno deležbo, imamo zelo diverzificirano sliko, eh, zelo nizko volilno deležbo v nekaterih sploh novih državah članicah eh, na vzhodu Evropske unije. Mm, kakšni so razlogi, je stvar razpravi. Del odgovor je lahko v tem, da je nacionalno vzdušje, kar zadeva demokracije, jo, takšno, da je vplivalo tudi na evropske volitve komisije pripravlja poročila tudi o volilni udeležbi na lokalnih volitvah in eh, v zadnjih letih smo videli zmanjšanje volilne udeležbe tudi na lokalni eh, ravni. Skratka, nizka volilna udeležba ni posebnost evropskih volitev. Zavedati se moramo, da je nizka volilna udeležba vidna na vseh ravneh, še posebej na lokalni ravni. Klasični argument proti Evropski uniji je, da je Evropska unija oddaljena in državljani ne razumejo, ampak tukaj moramo biti prividni. Lokalna raven nam je zelo blizu, pa kljub temu doživljamo zelo nizko volilno odeležbo na lokalnih volitvah. Zdaj bi skočil med tem, če moram pravi, mali zadevam povezani z demokracijo in velikim problemom demokracije. Kaj so mali problemi ali tistih 40 eh, milijonov evropejcev, ki živijo v drugih državah, eh, članicah, lahko volijo ali poznajo svojo pravico? volilno pravico. In drugo vprašanje je, ali demokracija v Evropi sploh deluje. In se bomo zelo ritmično skankali iz ene teme na drugo in vsakeč bom povedal, kaj se nanaša na kaj. Na tej prosojnici vidite eh, probleme male demokracije. Torej, gre za vprašanje, ali ljudje eh, vedo, da ima nekdo, ki živi v drugi državi članici, pravico eh, voliti. Tukaj gre za tistih 40 milijonov. 67 odstotkov Evropejcev ve, ve, da lahko glasuje tudi druge države članici. Zdaj pa prehajamo na vprašanje, veliko vprašanje demokracije, kaj lahko zvedemo za 400 milijoni voljivci in tukaj študija Evropske komisije. Ne kaže nič presenetljivega za politike. Ljudje seveda želijo videti, kakšen pomen imajo politike za na njihovo vsakodnevno življenje, 14 odstotkov programe in cilje kandidatov in cilje vodilnih kandidatov. To zanima 77 odstotkov. To, se, to kaže, da so ti prvaki, ti volilni kandidati, vodilni kandidati pomembni. Mnogi si želijo kampanjo politične stranke. Zdaj pa nazaj k mali demokraciji, vprašanje za državljane, za teh 40 odstotkov. Tukaj bomo zdaj ritmično skakali iz prosojnice na prosojnico, z enega področja na drugo. 21 odstotkov eh, državljanov v drugi državi članici imajo težave z evropskimi volitvami, če živijo v drugi državi. Tukaj gre za teh 40 eh, milijonov. 51 odstotkov je našlo administrativne težave pri izvajanju volilne pravice. Tukaj gre za pravice državljanov. Tukaj ne gre za veliko vprašanje demokracije, s katero se ukvarja pa Evropski parlament svoji pobudi, ampak ker govorimo tukaj o državljanskih pravicah, moramo to tudi povedati. In naslednja prosojnica, spet se vračamo k velikim problemom demokracije. Pogledi državljanov, kaj bi lahko olajšalo volitve na lokalnih volitvah. Tukaj gre spet za male volitve. 80 odstotkov si želi uh, vabila, posamezna vabila, nekateri si želijo registracijo in e-volitve. Zdaj pa spet k veliki demokraciji. Več dostopa k eh, novicam in političnim odajam na čezmeni ravni. Naj se tukaj malce ostavim. Kar smo opazili v zadnji uh, kampanji z uh, vodilnimi kandidati iz prvake stranke, je kakšno publiciteto so dobili. Mm, obiskali so 251 mest v Evropski uniji, bili so zelo aktivni v socialnih eh, medijih, v družbenih, družbenih medijih. Ko pa so vodili razprave, so bile geo, te razprave geoblokirane. To pa je problem. To je nekaj, čimer se bomo ukvarjali pri spremembah pravil o digitalnem notranjem trgu. Ko bomo imeli prihodnosti razprave, ki so povezane z političnim informiranjem, ne smemo imeti geoblokade zaradi lasno produciranih političnih eh, novic. To ni pomembno samo za evropske eh, volitve, ampak tudi za kaj drugega. Moramo videti kandidate povsod po Evropi. To je zanimivo tudi za demokracijo znotraj eh, držav članic. Zelo pomembno je, da tega ne pozabimo da morajo politične novice teči preko meja držav članic tudi eh, v državah, kjer imajo težave z pluralnostjo medijev. 53 odstotkov tistih, ki so odgovorili na našo anketo, so dejali, da ni bilo dovolj uh, eh, čezmenega poročanja. 83 odstotkov je zanimalo, zanimalo dostop do več eh, programov in političnih oddaj po Evropski uniji. 91 odstotkov verjame, da bi čezmenji dostop omogočil oblikovanje boljšega političnega stališča. Tukaj imamo spet eh, staro zgodbo, samo da se spomnimo. V mnogih držav članicah je internet in družbeni mediji, Google, Facebook, eh, postajajo glavni vir političnih informacij. Zdaj je ključni vir internet, več kot 70 odstotkov in socialne medije več kot 50 odstotkov. Ne vem, kakšne so tu razmejitve. Če zadeve seštemo, vidimo, da so bistveno bolj pomembni kot časopisi, televizija in radio. Tako da so uh, eh, državni mediji in internet eh, novi ključni informacijski vir za politične informacije in eh, tudi za mobilizacijo ljudi, za politično mobilizacijo, ne samo za volitve. Treba je tudi povedati konkretne eh, zgodbe. Vključevanje v politični proces eh, v Bruslu lahko pripelje do sprememb. Na to je treba spomniti, da bi to ilustriral. Naprimer, zadnja reforma varstva osebnih podatkov bi prinesla drugačne rezultate, če ne bi imeli 20 aktivistov kot Maksa Šremsa iz Dunaja ki so si prizadevali, ki so se angažirali v Bruslju in nasprotovali lobijev, ki prihajajo iz bogatih, če multinacionalc. Takšne zgodbe o vseh, o opisi tudi oseb, ki so odzadaj, ljudi lahko pri, prepriča, da sodelujejo v političnem življenju bolj kot primarna in sekundarna zakonodaja. In kar je še dobro, da tukaj ne gre samo za smisel sodelovanja v političnem eh, sistemu, gre tudi za izvajanje državljanskih eh, pravic. Max Šremc je pridobil pomembno sodbo, povezano z vanjem pristanom, eh, glede na množični nadzor v ZDA. Potem imamo tudi primer neopravičenega nehrambe podatkov. Tudi tukaj je bil dosežen uspeh. Torej, prava angažiranost eh, posameznikov proti eh, lobijem in eh, bogatim podjetjem lahko veliko spremeni. Mislim, da moramo vsi bolj glasno te zgodbe povedati. Ne samo na volitvah, ampak tudi vsak dan. Hvala lepa, direktor Nemec se to priložnost izkoristiti za to, da vam povem, da potrebujem podporo Evropske komisije, ko se bom pogajali s svetom o e, Evropski volilni zakonodaji. Zdaj pa Andrew Duff, naš nekdanji kolega in eden od najbolj evropskih evropejcev. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V veliko veselje mi je, da sem e, tukaj veliko veselje mi je tudi, da lahko čestitam mojim naslednikom, ki so poročevalci za reformo volilne zakonodaje. Čestitke za sprejem resolucije. Reforma volilne zakonodaje je precej bolj pomembna, kot se zdi na prvi pogled. Precej težje jo je oblikovati in izvesti, kot si človek eh, misli tako eh, na prvi pogled. In to je tudi razlog, zakaj pogodba dovoljuje parlamentu, da ta sproži predloge o eh, tovrstni reformi. Pomislite, kako zapleteno bi bilo, kako problematično bi bilo, če bi bila Evropska komisija tista, ki bi sprožala eh, takšne postopke in bi morala pripraviti celovite preloge. Brez dvoma je svet eh, vesel, da zgolj sprijema mora biti predlog in eh, da ni sam tisti, ki ga pripravlja. Glavni razlog za trenutno veliko krizo demokracije na evropski celini je dejstvo, da nacionalne politične stranke le težka, upravičujejo proces povezovanja, proces integracije. Nekatere se ne zavedajo obsega tega povezova, povezovanja, nekatere so uh, zgolj ljubosumne na pristojnosti, ki jih eh, je prevzel Evropski parlament. nekatere nacionalne politične stranke ubirajo ogabne pristope k reševanju določenih vprašanj, kot so naprimer eh, begunska vprašanja, o katerih eh, se trenutno pogovarjamo. Mislim, da je ključni cilj našega dela torej, da zamenjamo oziroma vsaj dopolnimo nacionalne politične stranke in to s pomočjo močnih evropskih političnih strank. Tako bomo stopili obrob eh, oziroma po robu nacionalnih političnih eh, strank se jim bomo postavili po robu in bomo z njimi tekmovali za glasove, za sedeže in za položaje v parlamentu in v komisiji. Seveda je z vsem skupaj povezan tudi boj za pripravo politike. Videli ste, kakšen je učinek tega počasnega propada nacionalnih eh, političnih strank. Vse skupaj se zrcali v postopku eh, nadzora nacionalnih eh, parlamentov. Trije oziroma štirje uh, uradni protesti so bili uloženi, kar se tiče resolucije o uh, osnutku odločitve o spremembi uh, akta. V uh, okviru določb iz uh, drugega protokola. No, seveda ne bodo dosegli uh, spodnje meje za uh, rumeni karton, ampak glede na vse te pritožbe v zvezi z našimi predlogi uh, vozi, volilne zakonodaje, moramo to vrstne komentarje jemati izjemno resno. Pojasniti jim moramo, kje velja subsidijarnost. Ko eh, govorimo o enotnem volilnem postopku. Odzvati se moramo na te kritične besede. tako, kot smo to uh, storili v preteklosti in uh, za to sem tudi sam deloma kriv. Sedaj pa moramo upravičevati naše predloge. Osnutek odločitve želi povezati skupne uh, volilne okraje uh, s procesom špicen kandidatov. To ni dovolj natančno, ni dovolj vsebinsko, da bi uh, stekla pogajanja v okviru trialoga, da bi torej dosegli dogovor s svetom. Parlament ima sicer seveda prav, ko poskuša rešiti ta sistem špicem kandidatov. Ampak bojim se, da če ne bo konkretnejših predlogov o vzpostavitvi panevropskega sedeža, kar se tiče primarne zakonodaje, da bo leto 2019 popolnoma drugačna zgodba kot pa naše izkušnje iz leta 2014. S tem bo legitimnost parlamenta eh, ošibljena. Še posebej, kar se tiče dejavnosti parlamenta na področju ustavnih zadev. Ne smemo podcenjevati to vrstnih stvari. Nekateri, morda veliko članov oziroma članic Evropskega sveta. bo poskušalo ponovno prevzeti vajeti nad eh, izvajanjem postopka volitev eh, novega naslednjega predsednika komisije. Sam bi se rad torej osredotočil na eh, to točko na to vprašanje. Glede na odločitev parlamenta, kot je bila sprejeta za zdaj. Imamo poročilo Ferhofstadt, ki orisuje spremembe pogodb, ki eh, jih zahteva parlament. Zato bo potrebna konvencija. Po mojem mnenju je nemogoče, nemogoče doseči dogovor o reformi eh, volilnega postopka. Gre tudi za druga s tem povezana vprašanja. Naprimer, drugačna porazdelitev sedežev med eh, državami članicami. Brez celovite eh, konvencije to po mojem mnenju ne bo mogoče. Upam, da se bo parlament sedaj osredotočil na to vrstne cilje da se bo torej pripravil na to, da poskuša vplivati na delovne metode te konvencije. Upam tudi, da se bo pripravil na vsebinska pogajanja, ki bodo stekla kar se tiče časovnice, se lahko verjetno vsi strinjamo, da eh, to verjetno ne bo odločeno, eh, odločitev ne bo sprejeta pred naslednjimi volitvami, ki nas čakajo čez eh, tri leta. Bistvenega pomena pa je, da se izvede vsaj poskus poglobitve in okrepitve. prakse Evropske parlamentarne demokracije na zvezdni ravni. Ta mora odigrati bistveno vlogo v kampanjah političnih strank. pa seveda tudi v kampanji parlamenta, bolj splošno gledano. Komisija, ki je seveda podpornica bolj ozaveščene, eh, zanimivejše kampanje, mora prav tako pomagati pri tem. Hvala. No. Hvala. Iv Pertančini. Ste prišli? Odlično. Veseli nas, da vam je uspelo priti v parlament. Ne vem, naša, naše pravilo je pet minut, tako da prosim, da se držite eh, omejitve petih minut. To je eh, gospod direktor instituta Jacques Delor. Hvala. Se pravi, čujem, da čakal sem eh, pred vrati takoj se bom lotil eh, glavnih točk. Nekaj dokumentov sem postil tudi pri vhodu, tako da če vas eh, zanimajo, eh, si jih lahko pogledate, če seveda potrebujete dodatne informacije. Najprej bi želel povedati, da mora biti naš in vaš pristop kvalitativne narave, ko govorimo o državljanstvu in uh, o sodelovanju državljanov. Ne smemo se osredotočiti zgolj na uh, število tistih, ki grejo na volitve. 40 odstotkov, 50 odstotkov, tako kot v ZDA, tako kot v Švici, kjer je katos, ne zgolj demos, ampak tudi katos precej omejen. In glede na to, da katos Evropske unije ni tako velik, kljub temu, da je pomemben, ne bomo imeli tako številčnih eh, volitev. Glavno vprašanje je, kako ozavestiti državljane, da bodo vedeli, kaj evropske volitve so. Pomembno je tudi, da vidijo obraze političnih eh, strank. Na to druga točka, sistem špicen kandidatov. V inštitutu Jacques Delors eh, smo na tem delali zelo dolgo in veselilo nas je, da eh, je to delo končno obrodilo sadove leta 2014. Če pa želimo narediti korak naprej, pa je treba seveda posodobiti sistem. Ravno zato, da damo eh, več instrumentov političnim strankam, ki so bile do sedaj ta člen, ki smo ga potrebovali med državljani in eh, Evropo. Potrebujemo več finančnih sredstev, ne zgolj žepnine za politične stranke. Govorimo seveda o, eh, govorimo v Evropskem parlamentu, o Evropskem parlamentu in zgodovinsko gledano so bile politične skupine parlamenta glavni akter, na to so bile ustanovljene politične stranke in na to fundacije mislim, da moramo političnim strankam dati več denarja kot pa zgolj žepnino, ki jo dobijo sedaj. Več denarja, to pomeni, da je treba spremeniti določeno zakonodajo na evropski ravni, tako da bodo lahko ta denar dejansko prejeli. Ne smemo jemati denarja parlamentu zato, da bi ga dali strankam, ampak potrebujemo več uh, denarja demokracija je pač draga, panevropska demokracija je še draže, ampak to je cena, ki jo je treba plačati, če želimo privabiti evropske državljane, državljane uh, za mizo na volitve. Potrebnega je torej več denarja, pa tudi pravne spremembe so potrebne za to, eh, da omogočimo eh, skupinam in političnim fondacijam, da so bolj aktivne tekom kampanje. Trenutno obstajajo namreč nekatere ovire in omejitve, ki eh, parlamentarnim skupinam in političnim fondacijam omejujejo delovanje, naprimer kar se tiče vzpostavljanja aktivistov, kar bi bilo v veliko pomoč tekom naslednjih volitev. Še dve točke bi rad izpostavil. Denar, ki ga bomo namenili za to, je seveda odvisen od eh, opcije, ki jo bomo izbrali za naslednje eh, volilne kampanje leta 2014 eh, tiste eh, prve volitve niso bile tako odprte. Lahko bi šli dalje in dali finančno spodbudo eh, strankam za to, da bi te šle dlje. Zato, da bi imele bolj odprt sistem odločanja o delegatih, delegat iz posamezne države članice bi se skupaj z delegati iz drugih držav članic odločal o uh, imenovanju uh, glavnih uh, predstavnikov. Lahko bi imeli tudi uh, odprte konvencije, tako kot v ZDA, ampak to je nek dal, uh, daljnosežni cilj. Odvisno bo torej veliko od tega sistema uh, tistih prvih uh, volitev oziroma imenovanja predstavnikov. Kar se tiče predloga Andrewa, uh, eh, Duffa, če bi uh, imeli bolj panevropske uh, liste, bi bilo to v veliko pomoč. Namesto, da ustvarimo panevropske liste, bi lahko naprimer dali finančne uh, spodbude za to, da je vsak drugi, no to sem morda sanja, ampak vsak četrti uh, kandidat uh, evropski kandidat in na ta način bi bila kampanja bolj evropska, na ta način bi evropski državljani morda raje eh, sodelovali eh, pri tem. Toliko z moje strani v petih minutah eh, in 30 sekundah. Gospa Carmen Pricing iz komisije je vodja enote za posvetovanje in delovne programe. Najlepša hvala. Dotaknil se, dotaknila se bom državljanske pobude, o kateri je govoril gospod Šeflin. Hvala parlamentu in hvala kolegom iz eh, generalnega direktorata za pravosodje, da so to umestili na dnevni red. Državljanska pobuda je verjetno ena najmlajših pravic v Evropi, Lizbonska pogodba jo je uvedla in na to tudi seveda uredba, ki je bila sprejeta leta 2012. Še vedno je v eh, mladih letih torej. Svojih pet minut bi rada uporabila za to, da uh, vam predstavim dejstva, uh, da povem, kaj dobro deluje pri državljanski pobudi, kaj ne deluje tako dobro in kje imamo še manevrski prostor za izboljšave. Rada bi povedala, uh, kaj že počnemo za to, da bi izboljšali izvajanje evropske državljanske pobude. Kaj želimo narediti za to, da omogočimo dostop do te pravice za vse državljane. Da dejansko postane eh, neko učinkovito orodje za povečanje sodelovanja v eh, demokratičnem sistemu. Malce bom uravnotežila oceno gospoda Šepfena, kar se tiče delovanja Evropske državljanske pobude. Ampak mislim, da eh, se nasplošno strinjamo glede tega. Uredba je začela veljati leta 2012, je stara uh, pet let, ne, ne tako stara, kot sem dejala ne smemo pozabiti na pozitivno plat te zgodbe. Več kot 35 državljanskih pobud je komisija registrirala. Nimamo natančni števil, kar se tiče uh, števila uh, podpisov, ampak brez dvoma je številka više od 6 milijonov. Tri državljanske pobude so dosegle eh, prak enega milijona, komisija je na njih odgovorila, trenutno pa pet pobud. Eh, zbira podpise za to, da bi dosegle eh, prak enega milijona. To je popolnoma nov instrument, ki nima eh, precedensa. In mislim, da je zato uspeh že ta, da smo sprejeli uredbo in da smo jo začeli izvajati. To pa še ne pomeni, da smo uh, popolnoma zadovoljni z vsem. Seveda želimo biti kritični sami do sebe in izpostaviti pomankljivosti. Pomankljivosti pa so eh, naslednje. Najprej celotna razsežnost IKT znotraj uredbe, eh, veliko zapletenih eh, postopkov je treba upoštevati pri zbiranju in uporabi tega postopka. Postopek je zelo zapleten, postopek certifikacije je zelo zapleten in zato morda pozabljamo na državljane, ki bi jih zanimalo sodelovanje. Ti državljanski odbori, ki eh, organizirajo državljanske pobude, nimajo pravnega statusa, pravega pravnega statusa. Ne bom se spuščala v podrobnosti teh zadev, ampak na kratko bi rada predstavila tiste najpomembnejše izzive, s katerimi se soočamo. Še en velik izziv je eh, upoštevanje zahtev po eh, varstvu podatkov. Številni državljani zato ne morejo učinkovito uporabljati te pravice, ne morejo podpreti državljanske pobude. Obstajajo različne zahteve uh, na področju podatkov. Tisti prvotni predlog komisije je predvideval preprost sistem, ampak tekom pogajanj so različne države članice želele različne določbe, uh, kar se tiče podatkov. Sedaj imamo zapleten sistem. Uh, države članice so se zavezali k poenostavitvi sistema, eh, ampak zaenkrat še nismo prišli eh, daleč. Te kompleksne zahteve pomenijo, da veliko državljanov ne more podpisati evropske državljanske pobude. pobude. Nimamo natančnih podatkov, zato ker eh, smo odvisni od podatkov, ki nam jih pošljajo države članice, ampak na stotine tisočev državljanov Združenja kraljestva, ki živijo v drugih državah članicah, Eh, na to tisti, ki živijo zunaj Evropske unije, pa tudi eh, irski državljani, ki živijo v drugih državah članicah. Kaj že počnemo in kaj še moramo storiti, zato da bi izboljšali razmere. Komunikacija in ozaveščanje je bistvenega pomena. In ravno zato sem dejala, da sem hvaležna, da je ta javna predstavitev posvečena tudi državljanskim pobudam. Uh, vsi deležniki, vse institucije morajo skrbeti za eh, večje ozaveščanje o tem orodju, povedati ljudem, kako deluje. Na to zahteve po podatkih, to smo že omenili, v eh, naših strokovnih skupinah vedno spodbujamo države članice, da poenostavijo sisteme, da omogočijo vsem državljanom, da eh, dostopajo do te pravice. Trenutno pa poskušamo ugotoviti tudi, kako Eh, bolj učinkovito uporabljati elektronske podpise. Od sprejema eh, uredbe naprej je prišlo do razvoja dogodkov na področju digitalnih eh, zadev in to je treba upoštevati. Ravno zato trenutno poglobljeno analiziramo ta vprašanja. Poskušali smo poenostaviti tudi tehnične specifikacije za spletne zbirne sisteme za podpise. To so spet tehnične zadeve, ampak upamo, da bomo s pomočjo vseh teh instrumentov lahko poenostavili sistem. Na kratko gre za uh, informiranje, za poenostavitve. Vsi državljani, ki imajo teoretično pravico uh, do uh, podpore državljanske pobude, morajo imeti to pravico tudi v praksi pozitiven, pozitiven vidik je ta, da že sodelujemo z evropskimi institucijami in različnimi deležniki in da se strinjamo, kar se tiče tega seznama izzivov in stvari, ki jih je treba izboljšati. Mislim, da ni velikih razlik eh, v stališčih parlamenta, držav članic, sveta, komisije in različnih eh, posvetovalnih eh, organov, civilne družbe in različnih deležnikov. Naša mnenja se včasih eh, razlikujejo, kar se tiče hitre revizije uredbe, če je ta potrebna ali ne. Eh, komisija je odgovorila na resolucijo parlamenta januarja in v tem dopisu smo povedali, da bomo v tem času poskušali odpraviti težave, ki ne zahtevajo neposredne revizije. Čuti pa vseeno komisija eh, pritisk in številni želijo, da bi čim prej predstavila takšno revizijo ekonomsko-socialni odbor o tem razmišlja, tudi svet eh, ponovno razpravlja o teh zadevah in takšno je trenutno stanje, kar se tiče različnih institucij. Eh, parlament eh, in svet sta sprejela tudi proračunsko postavko za državljansko pobudo, česar prej nismo imeli, ampak nažalost je to zaenkrat prazna postavka, ne vsebuje nobenih sredstev. Upamo pa, da bo v naslednjem proračunskem postavku narejen korak naprej, da bomo imeli na voljo tudi uh, več sredstev. Imamo skupne cilje, to je naše skupno delo in mislim, da so vse uh, institucije zavezane k uspehu državljanske pobude. Državljani pa morajo imeti možnost, da učinkovito uporabljajo to urodje, uh, eh, da podpirajo uh, različne državljanske pobude. Hvala. Najlepše hvala in sedaj Evropski um, forum mladih. Imamo članico um, pravnega odbora Ido Birkvat Sørensen. Govorila bom o imenu na 10 eh, milijone mladih v Evropi. Pred nami je tveganje, da bo cela uh, generacija marginalizirana in uh, brez kakršnih koli iluzij. Uh, težko je priti, bilo priti do demokracije, pot je bila dolga. Čeprav sedaj slavimo demokracijo, pozabljamo, da bi jo lahko dosegli veliko hitrejo. Um, ljudje, pod, kljub temu, da imajo um, veliko možnosti, ne glasujejo, 22% jih je glasuje, le 1,6 odstotkov eh, poslancev v Evropskem parlamentu je mlajših od 29 let in mladi niso zastopani v političnem sistemu, to pomeni nezaupanjem in eh, manjša volilna udeležba. Mladi ljudje niso neumni. Če vidijo, da obstaja politični sistem, ki je nesmiselen, potem v njem ne bodo sodelovali. Ko slišijo, da za en škandal, za drugim, ki se sledijo o korumpiranih um, politikih, potem enostavno ne sodelujejo, ampak eh, delujejo izvan ustaljenih struktur ko ugotovijo, da je edini način, da uh, dobijo delo, je, da moraš biti um, iz prave družine ali poznati prave ljudi. Potem uh, izstopijo iz sistema. Sama sem bila vključena v Erasmus eh, program, eh, šestmesečno eh, bivanje mi je bilo omogočeno, vendar v tistem času, v teh šestih mesecih sem bila priča toliko škandalom, da sem sama postala ško, skeptična glede evropske. Demokracije, Portugalci se počutijo um, odmaknjeni od evropske politike in to velja za celo Evropo, to ni le na portugalskem. Evropa enostavno ne jemlje tega tako, kot bi morala in ni dovolj resna. Mladi ljudje nikoli niso bili tako politično aktivni, kot so eh, sedaj. Eh, ne moremo s tem eh, primerjati niti generacijo iz leta 1969 v Skandinaviji, mladi, ki ne eh, glasujejo, ne hodijo na volitve, pa so zelo aktivni v civilni družbi, pišajo na internetu, eh, briga jih je za eh, okolje trajnost in za veliko več. Ne moremo imeti dva uh, posebna sistema. Mladi morajo biti vključeni v obstoječe uh, sisteme in to je edini način, da um, bo ta sistem deloval čez 20 let. Evropska unija mora razumeti, da eh, demokracija pomeni eh, omogočiti vsaki generaciji pridobiti osnovne veščine. Gre za nek eh, pristop in ne gre nekaj, smo, za nekaj, s čemer smo rojeni. Um, Potrebujemo eh, povezave med ehm, organizacijami mladih in izobraževanjem, eh, participaporno določanje politik verjamemo, eh, da je treba zagotoviti volilno pravico po 16. letu. Eh, tudi e-glasovanje, glasovanje v šolah, knjižnicah, avtomatična registracija in več fleksibilnosti, eh, če ne stanujete v državi, kjer ste registrirani. Vključevanje mladih v odločanje jim bo dejansko omogočilo vplivati na zadeve, ki eh, so pomembne za njihova življenja. To je lahko eh, stalni eh, dos, prispevek demokraciji in je bistvenega pomena, če jo želimo ohraniti čez deset let in ne nazadnje. Imamo civilno družbo, moramo imeti močne mladinske organizacije. To je nekaj, kjer se mladi naučijo razpravljati, pripravljati kampanje in še marsikatero drugo veščino, ki je potrebna za demokracijo. Ne gre za odkrivanje tople vode in res mi ni jasno, zakaj teh sprememb ne upeljemo. Hvala za vašo um, pozornost. Uh, hvala lepa. In sedaj dajem besedo gospe Adriani Kos ki je pravzaprav le uložila uh, eh, pobudo oziroma peticijo uh, številka 200, uh, 2651-2014 o e-glasovanju za Evropski parlament. To je bila inspiracija za nas. Eh, Nažalost pa, kolikor vem, je niso lepo sprejeli v svetu. To vam lahko povem. Še dolga pot je pred nami. Strmo na vzgor. Izvolite, gospod Kos. Na začetku bi se rada zahvalila za povabilo, da lahko pred vami predstavim peticijo e-volitve za izvolitev poslanca Evropskega parlamenta kot predstavnica mladih, kot predstavnica Slovenije in predvsem kot predstavnica ženskega spola. Torej, na začetku bom na hitro malo se poglobila v naše temelje peticije, ki smo naslovili uh, kasneje predstavila pozitivne in negativne um, vzroke za in proti in na koncu prešla na zaključek. Torej, predlog, ki smo ga naslovili na Evropski parlament, je bil oblikovan v sodelovanju z študenti in zavodom PIP, ki je projekt prijavil in ga tudi vodil. E-volitve za izvolitev poslancev Evropskega parlamenta so predstavljale neko rešitev, kako povečati participacijo mladih na volitvah, kajti v Sloveniji se srečujemo z nizko udeležbo na volitvah, predvsem strani mladih, kot tudi zanimanja za politično vprašanje. E-volitve so v Sloveniji v zraku že od leta 2002, takrat je prišla ideja na, eh, na dan iz strani evropskih oziroma slovenskih eh, poslancev in od takrat dalje se ni kaj večjega spremenilo, tudi um, ideja ni prišla v prakso. Na tej točki bi rada predstavila dva koncepta. Srečujemo se z e-volitvami in e-volitvami. E-volitve predstavljajo elektronske volitve v smislu oddajanja elektronskih glasov preko elektronskih naprav in štetje glasov preko elektronskih naprav, medtem ko i kot internetne volitve eh, predvsem predstavljajo spletno stran, kamor se ti glasovi oddajajo. V našem pogledu so e-volitve predstavljale skupek obojega. Torej, preko elektronskih naprav se oddajajo glasovi na internetne volitve, spletno stran namenjena za volitve. Želimo oziroma v peticiji smo naslovili, da bi naj Evropska unija postavila neke smernice, pravila uh, in predvsem časovnico, kdaj naj članice Evropske unije prevzamejo to idejo in jo implementirajo. Prav tako smo se omejili samo na izvolitev poslancev Evropskega parlamenta, ker so to volitve, ki ne potekajo tako konstantno in v določenem času lahko ljudje prevzamejo to navado ker je treba v tem kompleksnem uh, konceptu, kot so volitve, postopati počasi korak za korakom. Uh, peticijo smo dali v 2014, ko ste omenili in od takrat je minilo nekaj let in fokus se je preusmeril na begunsko krizo in menim, da, ampak sem presenečena, da pač e-volitve niso več tako prioriteta. Uh, ampak tehnologija, ki stoji za evolicami, je nekaj, kar bo krojila prihodnost in tehnologija se v zadnjih desetletjih spreminja neznansko na vseh področjih, od računalnikov, eh, eh, eh, interneta, telefonov, internet of thinking in tako naprej. Evolice pa so nekako zastale in niso doživele neke, nekih sprememb. Kot so že omenili moji predhodniki, bi evolitve v našem pogledu omogočile uh, da volilci glas, oddajo glasove, ne glede na to, kje so, naj biti v tistem okolju uh, državi, uh, kjer imajo stalno prebivališče, kot tudi bi spletna stran omogočila hiter dostop do informacij. Zavedamo se, da se spoprijemamo z poplavo informacij in bi takšna stran bila ključna do tega, kje bi bile informacije znane in uh, smiselno oblikovane. Na drugi strani so pomisleki, predvsem vezani na samo varnost sistema. Um, leta 2014 um, maja je bil objavljen članek, kjer so znanstveniki naredili preizkus volitev, ki so jih uporabljali v, uporabili v Estoniji leta 2013 uh, v laboratoriju in prišli so do zaključka, da je sistem prepomankljiv uh, in je dozeten za napade in tako odsvetujejo v nadaljno rabo Estonije, eno od tistih držav, ki poskuša uvesti volitve. Uh, menim, da ne smemo pri tem kriviti sistema, ampak očitno je nezaupanje na strani človeka kot takega, ki mu ne pripisujemo etičnih in moralnih navad, ampak mislimo, da se bo posloževal podlih uh, eh, namenov, da bi okoristil sebe in sabotiral nekatere stvari. Politika je v zadnjih časih izgubila tudi na samem pomenu, to več ni časten posel, ampak je povezan z raznimi korupcijami, manipulacijami in na tem področju se mora v prvi vrsti nekaj spremeniti, da se bo tudi evolitva obdržala oziroma bila sprejeta, ker evolitve, kot ste že omenili, ne pomenijo zdaj neke čarobne palice, ampak po mojem mora v mentaliteti priti do premika, da bo tudi evolitve dosegle ta namen, ki ga imajo. Um, mogoče se zdaj nahajamo na neki prelomni točki, kjer bomo pač mogli, mogli sprejeti odločitve. Um, Na koncu bi še rada samo omenila anegdoto gospoda Karla Benza, ki je bil inovator eh, motorja in ko je iskal investitorje za njegovo idejo, je naletel predvsem na odpor v smislu, saj imamo konje, kot tudi motori so preveč nevarni. In danes si ne znamo predstavljati uh, dneva brez avtomobilov in motorjev. Hvala. Thank you very much. So I would like to najlepše eh, hvala. S tem bom eh, zaključila današnjo eh, razpravo med eh, tistimi, ki so se že prijavili k besedi. Eh, dodatnih prijav k besedi nismo prejeli, v 25 minutah pa moramo zakončati naš eh, del eh, javne predstavitve. Se opravičujem. Barbara Spinelli is the first. Barbara Spinelli se je prijavila k besedi in dajem besedijo kot prvi. Hvala, gospod predsedujoča. Glede eh, krize demokracije v tem mandatu bi rekla, da je o tem treba razmisliti, kaj nam govorijo kritična gibanja v Evropi v tem trenutku. Vključno z gibanji, ki so zelo nacionalistična, zelo um, samostolno orientirana in pogosto zelo ksenofobna. Pravijo nam, da uh, smo um, že šli dlje od e, oblike politične stranke, da se oblikujejo nove oblike politične vsakega udeleževanja ali participacije. Kaj nam pravijo ta uh, kritična gibanja? Uh, tudi to, da se zmanjšuje um, abstinencija. Se pravi odsotnost in um, um, nevolitve. Uh, videli smo to v uh, Nemčiji, sedaj na zadnjih volitvah. Družbo se po, po, po, se je začela znova politizirati in to je samo po sebi zelo zanimivo. Ne strinjam se s tem, da eh, se, se vzdrževanje na evropskih volitvah ne predstavlja problema. Eh, kot je rekel eh, gospod Bertončini, to je problem. To ni usodni problem. Tam, kjer je eh, samo katosto še ne pomeni, da ne bi smeli oziroma morali imeti eh, velike politične udeležbe. Dva zaključka eh, bi potegnila. Oblike, čeznacionalne oblike, kot jih predlaga gospod Duff, so izrednega pomena. In pomembno je ugotoviti, v čem, katere so tiste velike teme, na, o katerih eh, se je treba um, politično izobraževati na mednarodni ravni. Ni dovolj financirati obstoječe politične stranke ali vključevati eh, kake eh, ne nacionalne predstavnike na nacionalne liste. Mislim, da smo v prihodi krizi, da bi se eh, privoščili take hitre tehnične odločitve oziroma rešitve. Eh, hvala lepa, gospod Alken. Najlepša hvala za vse vaše prispevke. Eh, opozorila bi vas na naslednje. Obstaja inštrument v Evropski uniji, ki ga skoraj ne uporabljamo. V vseh evropskih eh, nacionalnih parlamentih obstajajo odbori za evropske zadeve. In če bi v teh odborih, eh, ki so pristojni za pripravo sveta oziroma sestankov sveta, če bi se te pravilno uporabljali in bi nacionalni eh, parlamentarci opravili svoje delo v okviru teh odborov ehm, in na ta način pripravljali razprave in se vnaprej ehm, in bi vnaprej razpravljali z um, svojimi ministri, potem bi lahko za pravo participacijo namesto za blokiranjem nekaj dejansko dosegli. Eh, seveda je to naporno, iz nič ni nič, ampak eh, nacionalne parlamenti bi na ta način bili bistveno bolj um, zavedni, razumeli bi, kaj se dogaja in bolje bi bili pripravljeni sami ministri, ki bi prihajali. Uh, bolje pripravljeni in ne bi bili samo zastopniki držav in bolje bi se znali pogajati in um, razpravljati s predstavniki drugih držav. Na Danskem uh, imamo to navado, mi smo bili prvi, uh, ki smo uvedli uh, tak. Uh, način delovanja in eh, uspeli smo leta 1993 v Edinburgu in poznaje v Maastrichtu na ta način. Torej, to je eden od načinov, ki lahko deluje. Uh, eh, kdo še želi k besedi? Se lahko prosim predstaviti? Juan Fernandez, jaz sem evropski državljan in v tem smislu bom govoril. Danes e, govorimo o evropskem državljanstvu e, v e, praksi in v praksi, v teoriji pa je, raz, je dodatek nacionalnemu državljanstvu, v bistvu pa ga nacionalno državljanstvo vira. Danes v nekaterih državah članicah je 51 odstotkov prebivalstva dovolj, da se zapusti Evropsko uh, unijo, lahko se uh, predlaga referendum, ki postavlja pod vprašanje evropske um, vrednote in to je v interesu nacionalnega državljanstva, ne evropskega državljanstva. In kot evropski državljan se čutim, da so naše eh, pravice ogrožene. Pred desetimi enajstimi leti smo vodili kampanjo v organizaciji, za katero delam in šlo je za Evropsko ustavo. E, naslov je bil glasovati je vaša pravica, pa ni bilo tako. E, ni bilo, e, pravice niso dobili tisti, ki so glasovali za ustavo. V večini držav članic so glasovali za ustavo, v dve državi članici ni bilo tako. In njihovi eh, državljani so vplivali na pravice vseh eh, drugih državljanov Evropske unije. Torej nekaj počnemo na robe. Če eh, večina ljudi eh, čuti, da eh, Evropska unija ne zagovarja več svojih lasnih vrednot. Eh, to, kar je postavil gospod Nemec kot vprašanje velike demokracije, sprašujem se, ali ne bi mogli vzpostaviti temeljne pravice, ki gre čez in dlje od lokalnih volitev Evropskega parlamenta in um, določiti, da evropski eh, državljan lahko glasuje o vseh vprašanjih, ki imajo evropsko dimenzijo. Hvala še ena gospa pred vami, potem pa eh, še drugi, ki jih bom pokazala. S tem bom pa zaključila, kajti na strani panela bo verjetno tudi kakšen odziv. Če bo se vprašanja kratka, jih lahko vzamemo več. E e Najlepše hvala. Ime mi je Hema Martinez. Eh, sodelovali smo v javnem posvetovanju eh, komisije, ki se je zaključila decembra. Eh, želeli smo se osredotočiti na demokratično upraševanje, na mobilnost, na državljanstvo in participatorno demokracijo. In eden od redkih možnosti, ki jih imamo kot evropejci za sodelovanje, so volitve v Evropski parlament. Težko je eh, glasovati, ampak eh, če obstajajo še dodatne notranje eh, težave, je to skoraj nemogoče. V reformu smo imeli v Španiji 2011 in približno dva milijona Špancov živi izven Španije nam je bilo zelo težko glasovati na španskih eh, volitvah, na zadnjih eh, špans, eh, volitvah za Evropski parlament, pa se je lahko, pa lahko glaso dalo le 2% špancov, ki ne živijo v Španiji. To je razlog eh, tega razočaranja med Španci. Španci so zainteresirani za sodelovanje v političnem življenju, vendar zakon je tak, da jim to eh, otežkoča. V našem parlamentu, eh, ko je šlo za glasovanje v naš nacionalni parlament španski je lahko glasovalo uh, na lokalnih volitvah le 5% uh, eh, špancev, ki živijo v tujini. Torej, želim si, da bi bili te odstotke popolnoma drugačni. Kristjan Hankens iz Nemčije. Tukaj sem z, uh, uh, kot uh, so predsedujoči um, Evro, Eurosok um, organizacije odbora in um, zastavljam vprašanje še zlasti gospodu Nemice. A se lahko predstavljate, gospod Nemic, da bi imeli um, zakon o evropski um, združenju um, kot uh, spodbudo za uh, neprofitno organizacijo. Namreč uh, taka uh, organizacija uh, Evrope ki državljani se sami ne morejo na ta način organizirati na evropski ravni, ampak samo na nacionalni ravni. Uh, In 2. Eh, in 3. decembra sem se pogovarjal z eh, vodjo eh, kabineta gospoda Junkerja, profesorjem Martinom Zelmajerjem, ki je rekel, da Evropska komisija tukaj ne bo delovala. Vendar glede na deset prednostnih nalog gospoda Junkerja, ki jih je omenil 15. decembra v Evropskem parlamentu še zlasti pri deseti točki, kako se eh, demokra in demokracije v Evropski uniji, ali je res, da Evropska komisija tukaj ne bo uh, nikakor ukrepala. Oh, oh, oh, ja, še ena gospa levo. Pravzaprav gospod. Um, uh, Eh, imam vprašanje glede pobude, evropske državljanske pobude in kako se to upošteva. In za penaliste imam vprašanje, kako pa je z strahom eh, z ljudi, ki se bojijo vključiti v zakonodajni proces. Kajti zdi se mi, da to obstaja namreč uh, ljudem omogočati podajanje predloga, zakodajnega predloga, to ne pomeni, da bodo dobili to, kar želijo, ampak da bo to uh, zakonodajni organ obravnaval, uh, ni pa nujno, da, ga, da bo to sprejel. Uh, zato v bistvu. Uh, ljudem eh, eh, onemogočimo eh, končni izid še predno na začnejo. In zato me zanima, kakšno je mnenje panelistov. Ja in še zadnja govornica ali govornik, potem pa bom paneliste prosila, da se odzove. Si, grazie. Buonasera. Hvala lepa, lep pozdrav. Čisto res kratek bom. Vprašanje neudeleževanja e, uh, na volitev mladih je gotovo pomemben. In skrinjam se z gospo uh, Spinelli. Um, odločitve ne, in rešitve ne morejo biti tehnične, ampak eh, družbene. Eh, moramo zmanjšati filtre eh, in uporabiti način eh, komunikacije preko interneta, socijalna, socialnih omrežij in podobno. To je gotovo neka rešitev, o eh, kateri je treba razpravljati in ki jo moramo pretehtati. Gotovo. Eh, ne smemo postavljati pod vprašanje varnost, eh, varnost eh, raznih rešitev. Gotovo potrebujemo enkripcijo, digitalne podpise in gotovo je to bolje kot sistemi brez dvojne enkripcije. Ampak o tem je treba razpravljati, ampak treba je odpraviti uh, ovire, ki niso le uh, gospodarske, ampak tudi socional, socialne. Uh, eh, post, povezimo se torej z mladimi, uh, mladim volilnim telesom. No hvala lepa, zdaj pa nazaj k panelistom. Gospod Nemic, vi ste dobili direktno vprašanje, tako da boste začeli. Mogoče samo nekaj besed eh, glede neposredne in eh, reprezentativne demokracije. Zelo dobro je imeti reprezentativno demokracijo. Ne verjamem, da je neposredna demokracija boljša. Reprezentativna, predstavniška demokracija ne izključuje participatorne demokracije tega ne razumem kot to, da grejo ljudje na volitve. To je običaj na demokracija. Gre za to, da imajo ljudje možnost vplivati poleg samega glasovanja na volitvah. Zato gre. In tukaj se moramo izboljšati sporočanje zgodb o uspehu ljudem, tudi v zvezi s tem, da lahko nekaj spremenijo, namesto da se samo nanašamo na člene, odstavke in na zakone to je način, kako delovati. Ljudje potrebujejo spodbudo, morajo razumeti, da je moč spremeniti svet tudi drugače, kot da mečemo molotov koktele v azilne domove. Ljudje je treba vključiti na običajen način spreminjanja znotraj demokracije in tukaj se izboljšujemo kar zadeva Evropska združenja, si želimo čezmejno delovanje in trenutno se osredotočamo na politične stranke. Se imamo eh, problem na nacionalni ravni, ki pravijo, da lahko samo državljani oblikovati politično stranko in so lahko člani politične stranke. Gospod eh, Zemar, predsednik eh, kabineta Jean-Claude Juncker, je povedal, da je tukaj treba nekaj narediti. trenutno ni ničesar v delovnem programu, kar pa ne pomeni, da vaše zamisli niso dobre. Zato bom z veseljem prisluhnil vašim zamislim in z veseljem si jih bom tudi ogledal. Karkoli lahko naredimo za to, da spodbujamo odeležbo ljudi v demokraciji, je dobro. Kar zadeva vprašanje ljudi, ki glasujejo na nacionalnih volitvah, ko so zaposlili svoje države, ko so se preselili drugam. Tukaj imamo dve šoli. Prva šola pravi, da naj bi ljudje glasovali tam, kjer živijo. To je pravica, državljanska pravica. In to že drži, ljudje lahko glasujejo tam, kjer živijo, na lokalnih volitvah in evropskih volitvah. Potem pa imamo drugo šolo, ki pravi, tisti, ki zaposlijo svojo državo, še vedno lahko glasujejo doma, v pogodbi, je doktrina, da ljudje glasuje tam, kjer živijo. Kar zadeva pravno osnovo, s katero bi lahko prisilili države članice, da bi tisti, ki so zaposlili države, še vedno lahko glasujejo in volijo doma, to bo težko izvedljivo. Vem, eh, odkot ta zamisel, ampak eh, načelo, ki velja na volitvah, je drugačno. Julajnen je želel še nekaj povedati. Morali bi povabiti mlado generacijo, da sodeluje v evropski demokraciji, na evropskih volitvah. In zato, da nota smo eh, predlagali, da znižamo volilno starost na 16, Avstrija je to storila, tudi drugi bi morali to storiti, in predlagali smo uvedbo e-glasovanja. Drugič, morali bi okrepiti evropsko razsežnost, manjkojoči členstvo Evropske politične stranke ki jih praktično ni. Vse, kar bi lahko okrepilo evropske politične stranke v evropskih političnih razpravah in volivnih kampanjah, bi bilo zelo dobro. Ključnega pomena je, da uvedemo evropske liste, pri čemer moramo zagotoviti nosilce list oziroma glavne kandidate na teh eh, listah. Mladi so dejali, da moramo biti previdni da nacionalno državljanstvo ne bo, ne bo obrnjeno sproti evropskemu državljanstvu. Imamo tudi veliko nacionalnih referendumov o evropskih zadevah, smo pa skupnost 28 držav. Če se enkrat odločite za eno državo, imate še vedno tukaj 27 drugih, ki so v istem čovnu. In to zna biti zapleteno tudi v Evropskem parlamentu. Ampak to je demokracija. Demokracija, ki zna biti tudi precej nevarna. Mogoče bi lahko naredili tudi evropski referendum, zakaj pa ne? Evropski referendum o evropskih pravicah, če si želimo neposredno demokracijo. Hvala lepa, Džrži. Hvala lepa. Kar zadeva evropsko državljansko pobudo, je zadeva jasna in eh, zadeve ni treba razvijati naprej. Kar pa zadeva to, kar je povedal gospod Nemec. Veliko je akademskih argumentov glede tega, da bi ponovno prerasporeditev uh, moči z zakonodajalcev na uh, družbene dejavnike nekaj, kar se pojavlja. Mogoče bi ta korelacija lahko povzročala probleme. Gre za zelo kompleksne razmere. Vsi mislimo, da je cela družba nekaj dobrega, ampak. Uh, Lahko se tudi spremeni, če bomo vzeli zakonodajalcem eh, oblast. In še nekaj v zvezi z evropskimi vrednotami. To vprašanje je, smo slišali od spede. Kot eh, razumem to zadevo, je, da imamo nek niz evropskih eh, vrednot, ki so uklesane v kamen. Ampak to ni tako. Tukaj bi morali vključiti vsa vprašanja evropejcev, tudi skeptična vprašanja. Demokracija od nas zahteva, da prisluhnemo vsem stališčem, tudi skeptičnim stališčem, da upoštevamo vse vrednote vseh državljanov, tudi če so proti Evropi. Če tega ne bomo storili, jim bomo odrekli evropske pravice. In še nekaj k mladi generaciji. Seveda ta potrebuje pravice. Ampak tisti, ki so v 20-30 leti, bodo živeli 130-140 eh, let eh, zahvaljujoč biotehnologiji. To se pravi, da bodo dosegali bistveno višjo eh, starost. Mogoče tukaj mladi ne odločajo toliko, ampak kasneje se bo to zgodilo. Zdaj trenutno pa smo še taki kot starejši od 65 let, kot sem tudi sam. Andrew je naslednji. Pogodba, ki velja sedaj, je preveč omejujoča, govori o prepovedih, o tem, če se ne moremo doseči, če se ne moremo izboljšati v predstavniški demokraciji, v reprezentativni demokraciji. Parlament je pripravil svežen za svežen sprememb eh, za reformo pogodbe. Gre Gre tudi za spremembo 22. člena pogodbo delovanja Evropske unije, zato da bi vključili tudi tiste, ki so se izselili, kjer bodo lahko sodelovali na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, na referendumih o evropskih vprašanjih. Mislim, da bi morali zmanjšati tudi omejitve glede evropske državljanske pobude. Trenutno piše, da lahko obložimo samo zakonodajno pobudo, kar se mi zdi absurdno. Vedno sem menil, da bi morala biti evropska državljanska pobuda oblika gibanja ki bi od institucij zahtevalo upoštevanje kampanj za politične spremembe. Kar zadeva postopke pred nacionalnih parlamenti, se kar strinjam, da nekatere izkušnje, sloh v Skandinaviji, predstavljajo dobro osnovo vendar pa ne smemo dajati prevelikega pomena dviganju kartončkov, ko gre za nacionalne zadeve, kar smo pravkar videli pri britanske ločitvi 19. februarja, kjer je s svet eh, potrdil, absurdno potrdil možnost eh, rdečega, vključitve rdečega kartona. Kar se po mojem razvija v popolnoma napačno smer. In s tem popolnom zaračamo mehanizem za zgodnje opozarjanje in s tem eh, odrekamo nacionalnim parlamentom možnost, eh, da se izjasnijo glede vprašanj v vseh fazah eh, zakonodajnega eh, postopka. Hvala lepa, Ida Sørensen. Hvala lepa, malce bi se odzvala na vprašanja oziroma prispevke glede volilne odeležbe pri mladih. Strinjam se, da je participatorna demokracija več kot samo oddajanje glasu na volitvah. Lahko naredimo marsikaj, da povečamo veliko odeležbo, lahko vključimo družabne medije, to je ena od rešitev. Ampak pogosto, ko se o teh vprašanjih pogovarjam s politiki, slišimo, eh, vključimo mlade ljudi, pojdimo na eh, Facebook in vidimo, koliko všečkov lahko poberemo. Pri tem se pozablja na mlado generacijo, ko gre za oblikovanje politike, za odločanje, ki bo vplivalo na življenja teh eh, mladih. Ne bi želela deliti eh, struktur eh, na mlade in za tiste, ki v resnici odločajo. Zato bi predlagala, da se potrudimo vključiti mlade v obstoječe strukture kar presega samo vprašanje volilne udeležbe in eh, glasovanja na bo Litvah. Na Danskem imamo eh, glasovanje niše v knjižnicah, tudi v McDonald'su in s tem se je bistveno povečala volilna udeležba pri mladih. Volijo lahko tam, kjer se nahajajo. Pošiljamo SMS-e mladim in jih spominjamo na to, da bodo čez dva dni volitve pošiljamo jih tudi iz sedan. Tiste skupine, ki so imeli dva dni prej čas, da se na to pripravijo, so se pojavljali bolj na volitva. Mladi se zadevi ne odpovejo in če imajo možnost, da eh, volijo, eh, glasujejo, če imajo možnost, eh, da pridejo do informacij, si jih tudi pogledajo, tako da uh, lahko ugotovijo, zakaj bodo glasovali za koga. Tako da je cela vrsta tehničnih eh, rešitev za to, da volitve naredimo bolj dostopne za mlade. Mladi so zainteresirani in spremljajo politične razprave. Hvala lepa in Karmen Price in, in zadnja. Čisto na kratko, ker je bilo eno konkretno vprašanje od eh, gospoda Zade glede Evropske državljanske pobude ki se nanaša na pravico laganja pobude in nepripravljenost ljudi, da bi dali osebne podatke. Evropska državljanska pobuda je nezavezujoč instrument v skladu z pogodbo, kot je zapisano trenutno. Lahko samo povabim komisijo, da pripravi nov predlog eh, za novo zakonodajo, vendar pa je to stvar komisije. Trenutno komisija deluje v eh, obstoječem pravnem okviru, in tukaj ne moremo preseči tega, kar imata na voljo Evropski svet in Evropski parlament pre, ko, v obliki orodja za predlaganje zakonodaje. Tukaj imamo nepripravljenost državljanov, da bi dajali eh, podatke. Mogoče je bilo to vprašanje, če vas nisem prav razumela, se lahko o tem pogovorila kasneje. To držim, to je ena od eh, težav pri izvajanju državljanskih pobud. Ta neproporcionalnost med kompleksnostjo podatkov in osebnih podatkov, ki jih države članici zahtevajo od posameznikov pri vlaganju evropske pobude, je nekaj nelogičnega in to je nekaj, s čimer se bomo morali spopasti. No, že pred štirimi minutami smo že začeli z četrtim panelom. Žozep, eh, eh, zaključila bom. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali v tem panelu in vse vabim, da sodelujete tudi v naslednjem, ki bo prav gotovo eh, vsaj tako zanimiv, kot je bil zadnji. Hvala lepa še enkrat vsem panelistom in udeležencem. Hvala lepa tistim, ki ste zapustili dvorano, mm, ki zapuščate dvorano in hvala lepa tistim, ki ostajate, zato da ste ostali. Nobenega odziva. No, Sorry. You can, you can use, uh, yeah. Thank you. Uh, those who leave, thank you very much for leaving. Torej, hvala lepa še enkrat tistim, ki odhajate in hvala lepa tistim, ki ostajate. Vsem se prisrčno zahvaljujem. Lepo. Res lepo. Hvala lepa. Ampak res, posilite se. Ali pojdite. In tako začenjamo. ne bo, če bi čas za zadnjo no, sekcijo, zadnjo sekcijo za danes, kjer se bomo ukvarjali za pravico državljanom, da se obrnejo na Evropsko unijo. Govorili bomo o povečanju zaveščenosti z možnostjo vključevanja v oblikovanje evropske politike in pravice do peticij od teorije do prakse. Najprej naj pozdravim gospod Darlinke. Gospa Curtin Darling bo prva spregovorila. Samo sedem minut imate na voljo, če je mogoče. Se bom potrudila, saj se bližamo koncu dneva. Najprej bi vam rada nekaj povedala o svojem ozadju. Se, se mi zdi ta eh, sekcija današnje javne razprave še posebej zanimiva za me osebno, saj sem se pridružila Evropskemu parlamentu od leta 2014, preden sem bila izvoljena. Sem bila uh, eh, vodjena ja, sindikatov v Evropskem sindikalnem gibanju in eh, leta sem se borila, bogajala. Uh, in si prizadevala za pravice delojemalcev v odnosu do Evropske institucije. Zdaj pa sem se znašla v odboru za peticije Evropskega parlamenta in sem v položaju, ko vidim, kako se drugi borijo za svoje interese in sprožajo vprašanja v odboru za peticije. To je zelo bogata izkušnja od maja 2014 nekaj, kar je zame privilegij in čas sploh eh, biti članica odbora za peticije. Zakaj je to zame privilegij? Ker menim, da je prihodnost Evropske unije odvisna od eh, povečane demokratične participacije na delo, v vsakodnevnem življenju, vse, kar izhaja iz eh, delovskih pravic, eh, iz parlamentarne demokracije, kjer moramo krepiti vlogo parlamenta v političnem odločanju in omogočiti državljanom, da sprožijo vprašanja z pobudami in z vlaganjem peticij. Aktivnosti odbora za peticije so zelo blizu mojim interesom. Je pa tudi edini del Evropskega parlamenta, kjer na teme vplivajo državljani Evropske unije. Naše delo je odvisno od peticij, ki jih prijemamo od zunaj. Naše delo temelji na zadevah, ki jih eh, dobimo od eh, državljanov. In en, to je en najboljših eh, načinov, da ljudje predstavijo svoje zadeve ne samo eh, evropskim poslancem, ampak tudi Evropski komisiji in Evropskemu svetu. In ravno zaradi tega je odbor za peticije tako zelo pomemben. Eh. Če smem eh, to povedati kot poslanka Evropskega parlamenta, bom malce kritična do Evropskega parlamenta. Doslej preostanek Evropskega parlamenta še ni razumel pomena uh, Eh, odbora za peticije. Tukaj gre za ukrepljeno povezavo med odborom za peticije in ostalimi delujočimi elementi Evropskega parlamenta. Leta 2009 je odbor za peticije dobil okoli 2000 peticij, leta 2014 so okoli 3000 eh, peticij, kar pomeni, da se njihovo število stalno povečuje. Vse peticije eh, grejo skozi preizkus eh, spremljivosti. Nespremljive so samo, če mm, se ne nanašajo na področje delovanja Evropske unije. 217 jih je veljalo za nedopustne, ampak če jih lahko oblikujemo tako, da bodo spremljive, potem lahko zagotovimo, da bodo zamisli in pomisleki državljanov slišani v Evropskem parlamentu. Samo število in eh, obseg tem, ki jih zajemajo peticije, pomenijo, da se mora Evropski parlament, odbor za peticije, komisija in svet izboljšati pri obravnavi vprašanj, ki nam jih postavljajo državljani. Iz, odzvati se moramo bolj učinkovito in ustrezno. Raznolikost primerov in tem, s katerimi se peticije ukvarjajo, prispeva k temu, da bi morali biti člani odbora za peticije ljudje, ki se razumejo na vse zadeve, od A do Ž. Ampak zaradi tega potrebujemo ustrezna sredstva kot odbor, zato da lahko strokovno obravnavamo te peticije v danem času. Mislim, da upravljamo kar dobro delo, seveda se lahko zadeve vedno izboljšajo, ampak eh, jaz sem nekdo, ki na kozarec je kot na pol poln, Včasih eh, sem zafrustrirana v odboru zaradi odnosa nekaterih držav članic eh, do vprašanj državljanov. Primer je naprimer povezan z glasovalno pravico. Nekaj smo o tem že danes slišali eh, v različnih sekcijah. Ko je šlo za vprašanje volilne pravice v. Združenem kraljestvu, tistih, ki živijo nekje druge v Evropski uniji, je naša vlada z veseljem sprejela manifest, eh, ki širi glasovanje vsem ekspatriotom, ekspatrirancem, vendar se temu kasneje ni več sledilo, zato smo bili priča evropskemu referendumu, kjer državljani Združenega kraljestva, ki živijo zunaj Združenega kraljestva, ne bodo mogli vplivati na rezultat. In eh, to me nekoliko frustrira. Včasih, ko dobimo kakšne zadeve, nismo deležni ustreznega angažmana držav članic za reševanje tovrstnih eh, problemov. Nekaj, kjer zelo dobro sodelujemo, je eh, z uradom Evropskega varuha človekovih pravic, tudi pri transatlantskem investicijskem sporazumu, pri vprašanju Frontexa, pravice eh, migrantov in eh, beguncev, pri koordinaciji evropskih institucij lahko dosežemo veliko pri reševanju problemov, ki jih izpostavijo državljani če zadeve bolj glasno izpostavimo v Evropski uniji, kar je lahko zelo učinkovito. Mogoče je nekoliko paradoksno, da v času, ko se Evropski uniji negativno poroča v skoraj vsaki državi članici, narašča število ljudi, ki se želijo angažirati in s tem se povečuje naša odgovornost zagotoviti, da omogočimo takšno odeležbo. To velja še posebej za Združeno kraljestvo, kjer se pripravlja referendum, kot smo že slišali, katerim se bomo odločali, ali bomo v ali zunaj Evropske unije. Ampak leta 2014 smo dobili od Združenega kraljestva več peticij kot iz Polske ali Franciji, iz držav, ki so podobno velike. Zato je veliko kompleksnih razlogov. Ampak eden od elementov, bom pohitela, pa je, da naj bile peticije pomemben del demokratične participacije. Še nekaj bi izpostavili tega, zakaj ljudje vlagajo peticije in zakaj si ljudje želijo, da jim prisluhnemo. To je zelo dobro orodje za to, da glasno povemo svoje ideje. Ljudje peticije pripravljajo zato, da dobijo priložnost pregovoriti in da se obrnejo neposredno na evropske institucije in da dobijo neposredno odgovor od Evropske komisije, sveta ali evropskih eh, poslancev. To je pogosto zadnje sredstvo. Ko pridete do Evropskega odbora odbora za peticije, ste verjetno uporabili že vsa druga sredstva in uporabili ogromno energije. Zato je zelo pomembno, da evropski poslanci prisluhnejo tem ljudem. To je tudi priložnost eh, osvetliti zadeve z različnih eh, zornih kotov. Delavci kamneta so se zelo dolgo prizadevali za uresničevanje pravice do stavke in če se še moramo zavedati, je, da se vedno več peticij ukvarja z temeljnimi človekovimi pravicami, državljanskimi pravicami, povezane so z listino o temeljnih človekovih pravicah. Zagotoviti moramo, da bo ta listina v kombinaciji z pravico do vlaganja peticij omogočila, da ljudje lahko izrazijo svoje mnenje. Lahko se zgodi, da bomo uh, Eh, zbudili pričakovanje ljudi, da lahko zadeve omogočimo, potem pa nas bodo zaustavile nekatere omejitve, ki so vključene v listino o temeljnih človekovih pravicah. Če povzamem, pravica do peticije je ključnega pomena v evropski demokraciji. Izboljšati imamo procese vlaganja peticij, odbor potrebuje ustrezna sredstva na voljo, da lahko uh, v smiselnem času obravnava te peticije, tako da ljudje ne čakajo predolgo. Moramo se lotiti vprašanja, kako spoštovati temeljne človekove pravice v povezavi z pravico do peticije. Povezati se moramo z nacionalnimi odbori za peticije in tudi v podnacionalnimi skupščinami, naprimer škotski in eh, drugih. Okrepiti moramo povezavo z eh, Evropskim varuhom človekovih pravic in vsi poslanci Evropskega parlamenta morajo spoštovati vlogo odbora za peticije in nam omogočijo, da bo glas ljudstva širše slišan v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Draga kolegica Gordon Darling, najlepša hvala za zelo zanimivo in nekoliko daljšo kot pričakovano predstavitev. Hvala še enkrat. Zdaj pozdravljam gospo Beate Gwinder, predstavnico Evropske varho človekovih pravic. Gospa Gwinder, beseda je vaša za pet minut, če je le mogoče. Hvala. Hvala lepa. Ehm, predsedujoči za to priložnost sodelovati na tej javni razpravi. Ehm, vrnila bom komplimenti, ki sem jih slišala, Parihinoviču, ki jih pravic pravi, da zelo dobro sodelujemo tudi z odborom za peticije v Evropskem parlamentu. Imamo nekoliko drugačne pristojnosti in se predvsem ukvarjamo z izboljšanjem administrativnih standardov in omogočanje dobrih eh, upravnih postopkov v vseh evropskih institucijah in agencijah Evropske unije. In se tudi obravnavamo, in tudi obravnavamo probleme ljudi z administrativnim delom delovanja evropskih institucij. Tako dobivamo pritožbe od posameznikov, podjetij, poslovnih združenj in vseh ostalih, ki se lahko v kakršnekoli obliki pritožijo pri varuhu človekovih pravic, dobimo okoli 4000 takšnih pritožb na leto. So podobne tis, tem peticijam, ki jih dobijo odbor za peticije. Pogosto ne sodijo našo pristojnost in ljudi moramo razočarati. Jezni so, ker se ne lotevamo njihovih stvari, ampak žal nimamo pristojnosti za mnogo vprašanje gre za izvajanje zakonodaje v državah članicah ali celo za domačo politiko. In to so vprašanje, s katerimi se naš urad ne more ukvarjati. Ampak imamo eh, tudi dopustne pritožbe, ki se predvsem ukvarjajo, v veliki večini ukvarjajo z pomanjkanje transparentnosti, eh, pritožbo proti omejenemu dostopu do dokumentov, do omejeni možnosti sodelovanja in dostopa do informacij, zapisnikov, vse in tako naprej. To je seveda, seveda sodi med naše, naše največje prizadevanja, da izboljšamo delovanje evropskih institucij institucije na tem področju. Prizadevamo si za izboljšanje transparentnosti pri vseh eh, institucijah, eh, sploh kar zadeva informiranost državljanov. Če so državljani dobro informirani, lahko dobro odločajo in lahko tudi delujejo v politični razpravi. En najbolj znanih je eh, preiskav je o tem, kako transparentno odločevalci eh, odločajo v zakonodajnem postopku, tukaj govorimo o trialogu med parlamentom in eh, svetu, ki poteka pogosto zelo učinkovito in to nam je zelo všeč, vendar je tukaj vprašanje transparentnosti eh, delovanja znotraj trialogu. Mogoče bi lahko več informacij delili z ljudmi, ki jih to zanima. sami vedno prisluhnemo pritožbam ljudem in če si pogledate število pritožb, ki jih dobimo, je zelo pomembno, da smo tam, da prisluhnemo, da se ozovemo na eh, prošnje ljudi. Rad pogosto ugotovi, da so institucije delovale ustrezno, ampak zelo dobro je dobiti povratne informacije od eh, ljudi, kar jim tudi povemo. Veliko pritožb torej lahko rešimo, hkrati pa si prizadevamo z izboljšanjem administrativnih eh, postopkov. Imamo tudi Evropsko državljansko pobudo, o čemer smo danes že razpravljali. Tukaj menimo, da bi morali bolje otemeljiti, zakaj neke državljanske pobude ne moremo eh, sprijeti. Imamo posebni organ, ki ljudem pomaga pri tem ljudem, ki so si zelo prizadevali, ki so se angažirali in zbrali veliko podpisov. In predlagamo, kaj bi lahko naredile inštitucije, tudi komisije. Potem imamo pogajanja o sporozumu TTIP, ki je prav tako, kar je tudi prav tako pripeljalo do večje odprtosti in transparentnosti delovanja pogajalske ekipe. ključno za nas je, da smo odprti, odkriti, da govorimo z ljudmi. In lahko povem tudi, da bi z veseljem sprejeli tudi več pritožb, če bomo s tem lahko izboljšali delovanje evropskih institucij in okrepili politični dialog. Hvala lepa, gospod, gospa Gminder. Držala sem se tudi časa, pravi gospod Minder. Naslednji je gospod Karl-Heinz Lamberts, prvi podpredsednik odbora Regi. Pozdrav, pozdravljeni, gospod Lamberts, beseda je vaša. Najlepša hvala. Ko smo v dialogu, mora nekdo govoriti, nekdo pa poslušati. Načeloma je dobro, če govorimo skupni jezik. Obstajajo različne oblike sodelovanja v Evropi in to že eh, desetletja. Ugotavljamo, da smo danes eh, v še posebej občutljivi situaciji. Ne razumemo se več v Evropi. Veliko govorimo, ampak drug ob drugem. Trenutno sem razočaran, potem ko sem preživel skoraj eh, pol stoletja v politiki, v moji regiji in v odboru regiji, razočaran sem torej, da je ta evropska struktura v nevarnosti. Tudi zaradi tega, ker nimamo vsi istih vrednot. Ravno zato se mi zdi, da dialog eh, z državljani zasluži posebno omembo. Sam prihajam iz eh, nemško govorečega dela Belgije, imamo Nizozemsko na eni strani, uh, Nemčijo na, eni, na drugi strani in Luksemburg uh, na drugi strani meje. In zame je bilo zelo šokantno, ko sem po desetletjih ponovno moral pokazati potni list na tej uh, meji. Tega že dolgo nisem videl, odkar uh, sem. Uh, kot mladenč potoval v Francijo. Ravno zato je nujno, da besedo ponovno damo evropskim državljanom. Poleg tega pa moramo poslati neko jasno sporočilo. Tisti, ki največ eh, govorijo o Evropi danes, Evropi nasprotujejo. Analiziramo lahko naprimer rezultate eh, volitev v eh, nemških zvezdnih državah ta vikend in tam lahko vidimo, da je Evropa na nek način postala sovražnica številnih ljudi. Ni več upanje, ampak je nekaj, kar poraja strah pri ljudeh. In to je treba, to je treba spremeniti. Spomniti se moramo na uh, zgodovino. Odbor regi želi igrati vlogo pri tem in mislim, da to vlogo lahko odigra. Lokalne in regionalne oblasti, lokalni in regionalni organi uh, imajo zelo pomembno vlogo. So tisti prvi prostor, kjer najdemo uh, to participativno demokracijo. Najlažje je te stvari organizirati blizu ljudi. In če bomo to prenesli na Evropo, potem je jasno, da je sporočilo možno zgolj, če ga ljudem ustrezno predstavimo. Ljudje bodo pozitivno govorili v Evropi, če bodo te zgodbe potekale na ravni lokalne oblasti, kjer lahko eh, človeka primeš, politika prime za roko in se z njim pogovarjaš. Zato, ker je to precej lažje, kot pa za roko prijeti predsednika eh, komisije ali pa eh, sveta, kljub temu, da imata tudi ona dva rada neposredne stike. Evropa nudi številne oblike podpore takšnim stikom. Veliko je komunikacije, veliko je dialoga. Danes ste, na primer, govorili o državljanski pobudi. Sklicujemo se lahko tudi na te številne kontakte v okviru programa Evropa za eh, državljane, ki je bil na to premenovan. Lahko bi govorili o eh, tisočih, desetisočih projektih, ki potekajo eh, s pomočjo evropskih finančnih sredstev. Ampak to še ni dovolj. Najti moramo nove načine podpiranja aktivnega državljanstva in eh, participativne eh, demokracije. Odbor regij je zato pripravil eh, predlog boljše komunikacije na lokalni ravni, srečanja med državljani in Evropo. In to je prava pot naprej. Govoriti moramo v tem prostoru, o Evropi, eh, ljudem pojasniti tako, da razumejo, zakaj gre in eh, prikazati to eh, dobro pot naprej. Odborik je pripravil več razprav eh, v Zagrebu, v Belgiji, v Milanu, v Španiji, v Litvi in tako naprej. Te lokalne in regionalne razprave so nam pokazale, koliko interesa obstaja za to vrsten dialog. Če seveda govorimo jezik državljanov. In če ne uporabljamo tega tehnokratskega evropskega jezika, ki odvrača uh, ljudi. Ljudje so po takšnih sestankih še bolj razočarani, kot eh, če jih sploh ne bi obiskali. Spet moramo uliti zaupanja uh, državljanom, tako da bodo lahko verjeli v dodano vrednost Evrope. To je danes še posebej pomembno. Vse uh, vsa pomembna vprašanja danes, begunska kriza, brezposelnost eh, mladih, eh, razpad Evrope, Brexit in tako naprej, vse te zadeve lahko premostimo zgolj prek neke prave kulture sodelovanja v družbi. To mora biti orodje, s katerim bomo uh, okrepili odgovornost, legitimnost in preglednost tega uh, postopka odločanja. In na tem mestu lahko še marsikaj izboljšamo in povemo. Ampak upanje ostaja. Na vkljub vsej tej kritiki uh, sem še vedno prepričan, v moji starosti si je težko premisliti, da ni alternative za uh, integracijo v Evropi. ena sama država ne more razrešiti nobenega od teh pomembnih vprašanj. Pa tudi, če je to eh, velika država ali pa majhna država. Same države ne morejo reševati to vrstne problematike. Še naprej se moramo srečevati eh, z ljudmi, z državljani in v odboru regi bomo s tem delom nadaljevali. Prizadevati si moramo za kulturo sodelovanja, kulturo participativne demokracije in konkretno moramo delati, pripraviti konkretne uh, pobude, naprimer uh, eh, takšne, kot jih najdemo v Asturiji, v uh, eh, Valoniji, v Belgiji in tako naprej. Biti moramo prepričani v ta boj, ampak ta boj, tega boja še nismo dobili, marsikaj še treba narediti za to, da Evropi da Evropi prinesemo mesto, eh, na katerem se bo lahko eh, soočila temi izzivi. Najlepša hvala, gospod Lamberts. Z nami je gospod Jean-Paul Gozes, član izvršnega odbora fundacije eh, Robert Schuman. Sem prav povedal? Hvala, gospod predsedujoči. Izvolite, beseda je vaša, pravi predsedujoči. Hvala, gospod predsedujoči ne bom se dotikal eh, pravil, ki se nanašajo na evropsko državljansko pobudo, o tem je že bilo govora. Je pa pomembno izpostaviti določene eh, težave, določene pomisleke. Evropska demokracija eh, na, poskuša najti najboljše načine za to, da se državljani izražajo. Vse to pa predstavlja neko dinamizacijo, demokratizacijo Evrope. Če pa hočemo, da bo vse to obrodilo sadove, je nujno poskrbeti za pedagoško delo, ozaveščati državljane. Z tega vidika je uh, treba rešiti številne probleme, s katerimi se sooča Evropska unija v današnjem času in o tem smo že uh, veliko slišali. Potrebujemo nek nov zagon, bolj kot kadarkoli prej. In to ne bo mogoče, če ne bomo zagotavljali rednega dostopa do informacij, če ne bomo ozaveščali, če ne bomo uh, omogočali dostopa do študij, do vseh dokumentov, ki omogočajo lažje odločitve tistih, ki o teh zadevah odločajo. Če ne bomo govorili o glavnih izzivih, od katerih je odvisna naša prihodnost. Podpirati moramo pobude tistih, ki poskušajo Eh, podpirati evropsko idejo, ozaveščati moramo državljane o delovanju evropskih institucij. V Franciji in uh, v Bruslju ima sedež fundacija Robert Schuman in ta fundacija sodeluje v razpravah, eh, sodeluje pri posvetovanju z javnostjo uh, že dolga leta ta angažma je jasen. Ampak vedno težje je financirati naše eh, dejavnosti, zato ker je eh, okvir za naše delovanje vedno strožji. Naprimer, kar se tiče politike migracij, kar se tiče beguncev, kar se tiče varnosti eh, in vseh ostalih prednostnih nalog komisije. Na teh področjih poskušamo delovati. In ta fondacija, tako kot druge fondacije, naprimer inštitut eh, Jacques Delors, um, potrebuje pomoč komisije in pomoč parlamenta. V Franciji na regionalni ravni skrbimo za pedagoško delo, imamo uh, tudi celo vrsto evropskih hiš, imamo tudi mrežo uh, Europe Direct, neposredna Evropa, uh, ampak vse te organizacije uh, vedno teže dostopajo do sredstev, vedno teže se eh, financirajo in zato se soočajo s težavami. Politične stranke so tiste, ki so odgovorne za takšne stike z državljani. Tako na levi, kot tudi na desni strani političnega uh, spektra se Evropa uh, omenja zgolj takrat, ko ljudje iščejo grešnega koza. francoski mediji, tako kot tudi mediji v drugih državah, eh, redko pokrivajo evropska vprašanja in evropske institucije. To najdemo tudi v poročilu eh, poslancev Kareš in Debinje iz nacionalne skupščine. Govorita o tem, kako pomembno je tolmačiti evropska dejavn, dejanja in dejavnosti in kako pomembno vlogo imajo pri tem mediji. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod Gozes. V veselje mi je, da lahko besedo predam gospe Asi Kavrakovi, ki je direktorica Evropske akcijske službe za uh, državljane. EKAS. Gospa Karakova, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Cel dan sem razmišljala o tem, eh, če je biti zadnji govornik oziroma govornica na seji eh, dobro ali slabo. Odločila sem se, da bom na to gledala kot na dobro priložnost. Dotaknila se bom treh tem in pol, ki eh, so bile predmet razprave eh, danes, eh, dopovdan in popovdan, ker sem bila tukaj že dopovdan. Cilj EKAS-a je, da opolnomoči državljane, da lahko ti uporabljajo svoje pravice, da lahko izkoristijo prednosti evropskega državljanstva. In to delo upravljamo že 25 let. Na osnovi tega sem definirala te tri teme in pol, o katerih bom govorila na osnovi študij in eurobarometra smo eh, videli, da 58 odstotkov evropskih državljanov ne ve točno, kaj morajo narediti, če so njihove pravice kršene. Odgovor imam na to. Zaprositi morajo za uh, nasvet pri Your Europe. Rada bi izpostavila ta kaskadni sistem Evropske komisije samo ena oseba uh, eh, dopovdan je uh, govorila o solvitu. Obstajajo urodja, ki že delujejo, ki že obstajajo. Ni nujno vedno znova razvijati novih uh, orodij. Ta kaskadni sistem Evropske komisije uh, vključuje Europe Portal, Evropski portal, kjer lahko najdete uh, informacije o različnih vidikih uh, pravic, ki jih uživate kot evropski državljan. Če pa Te informacije niso dovolj eh, za državljana, če želi rešiti konkretno težavo, ki je nastala, potem uh, se lahko posluži službe, ki jo ima EKA že 19 let. Uh, imamo mrežo pravnih svetovalcev, ki lahko nudijo na svete državljanom, uh, ki se znajdejo v težavah, kar se tiče naprimer socialne varnosti, zavarovanja, uh, vizumov, vzpostavljanja podjetij in tako naprej. Vse, kar je povezano z notranjimi trgi. Imamo mrežo 60 eh, pravnih strokovnjakov, ki eh, imajo sedež v državah članicah in ti prostovoljno oziroma eh, brezplačno nudijo na svete državljanom v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije. Ta služba je ponudila pravne nasvete 22 100 37 osebam, kar pomeni precejšno eh, povečanje glede na eh, prejšnja leta. To pomeni, da države članice postajajo vedno bolj ustvarjalne, kar se tiče kršitve eh, pravic. Evropski državljani potrebujejo na svete, te službe obstajajo. Naslednji korak kaskadnega sistema pa je Solvit, ki se ukvarja z nacionalnimi upravami. Ko uh, Eh, gre torej za vprašanje, ki je povezano z nacionalno upravo, z državno upravo, imamo Solvit, imamo Your Europe, uh, Europe Advice in pa Solvit, ki rešujejo to vrstna vprašanja. To so torej uh, službe, ki so po mojem mnenju velik dosežek in uh, evropski državljani jih morajo bolje spoznati. Potem, ko sem si pogledal rezultate uh, študije ki kaže, da državljani najmanj poznajo konzularno zaščito in pa informacije o volilnih pravicah, eh, sem ugotovila, da bi lahko naredili nekaj zelo praktičnega, kar ni tako težko narediti. In sicer v podpisu strokovnjakov, ki odgovarjajo eh, državljanom, bi lahko umestili informacije o teh pravicah vsaj teh 22 eh, tisoč državljanov, ki prosi za uh, naše nasvete, bi lahko torej dobilo dostop do uh, teh informacij. Ne vem, generalna direkcija Justice lahko pogovori z generalno direkcijo Grow in bomo videli, kaj lahko naredijo. Naslednja stvar, ki sem jo odkrila in ne vem, če to ljudje poznajo ali ne, glede na to, da je to občinstvo precej dobro informirano, pa je, pa je tole. Imamo vprašanje na hitro. Koliko ljudi v tej dvorani je kdaj slišalo, da obstaja spletna platforma po imenu Lighten the Load, manjše breme. Tam lahko evropski državljani prosijo za nasvet o delih uh, zakonodajnih aktov na evropski ravni, ki bi jih bilo treba izboljšati, izpiliti, uh, revidirati. Uh, in eh, s čimer lahko eh, zmanjšajo upravno breme. Koliko ljudi pozna to platformo? Roke gor, prosim. Ja. No, ne odgovarjati, prosim. To je bilo retorično vprašanje, pravi predsedujoči. Res je, to je bilo uh, retorično vprašanje. Sama poznam to platformo, seveda jo moram poznati, zato ker sem del platforme Refit, uh, tistih, ki uh, skrbijo za boljšo zakonodajo. To je spletna platforma, ki je eh, januarja prejela 250 predlogov za zmanjšanje eh, bremena eh, evropskega, evropske zakonodaje. 99 odstotkov teh predlogov je, so vložila podjetja zaradi jasnih razlogov. Mislim, da moramo več narediti na tem področju in ozaveščati ljudi o teh možnostih. Ocenjevanje zakonodajnih aktov je treba uh, graditi tudi na vidiku evropskih državljanov in podjetij, ne pa zgolj zakonodajalcev in uh, eh, drugih, ki so del uh, platforme Refita, poleg uh, deležnikov samih. Tako da prosim, da uh, obveščate o teh zadevah uh, vaše državljane. Še nekaj? v zvezi z zanimivo številko, ki sem jo zasledila in sicer visok odstotek, približno 80 odstotkov evropskih državljanov meni, da bi morali imeti možnost za spletno sodelovanje pri eh, posvetovanjih, pri dialogu, še posebej eh, je to pomembno za mlade. Glede tega se strinjam, menim pa, da so posvetovanje, tako kot jih vodi Evropska komisija, eh, neprimerna za državljane, ne služijo interesom državljanov, ampak eh, organiziranim interesom. Prav, s tem ni nič narobe, ampak mislim, da bi morali imeti paralelni sistem, ki bi služil interesom državljanov. S tem bi morali odraziti določeno specifiko ciljne skupine. Strinjam se uh, s kolegico iz Foruma mladih, uh, mladi ne bodo pristopili eh, k zakonodajalcem tam, kje so. Ne, ravno obratno mora biti. Zakonodajalci morajo oditi tja, kjer so mladi, bodi si eh, fizično, bodi si virtualno. Moja organizacija razmišlja o internalizaciji 25 predlogov uh, zakonodaje za zbiranje sredstev prek uh, skupin, tako imenovani crowdsourcing, eh, sourcing, se upravičujem. In pol tega komentarja se nanaša tudi na uh, evropsko državljansko pobudo. Sama menim, da bi morali uh, vsebinsko uh, spremeniti uredbo sedaj, ne jutri, zdaj. In še na nekaj bi rada upozorila, kar je prav tako zelo resno. Revidirati je treba uredbo zato, da izboljšamo Eh, število registriranih. Drugače bo vse skupaj privedlo do razočaranja. Hvala. Najlepša hvala, gospa Kavrakova, za ta eh, pedagoški prispevek. Bili ste zadnja panelistka, končali smo. Rad bi se vam zahvalil za vse prispevke, ki so bili zelo zanimivi. Sedaj pa imamo nekaj časa za vprašanja in odgovore za razpravo po tem eh, panelu. Še enkrat bi vas rad opomnil, da želimo besedo dati čim več osebam, kar pomeni, da je treba eh, čas za govor omejiti. Danes eh, popovdan sem zelo široko gruden in omejitev je tri minute. Tri minute, prosim. Povejte svoje mnenje, komentirajte, zastavljajte vprašanja, ampak prosim, držite se omejitve treh minut. Uh, name, ne vidim vašega imena, gospa. Izvolite. No imena ni. Bom pa povedala, kako mi je ime. Sem Aleksandrina Nemovič, sem direktorica Evropskega civilnega. Eh, foruma združujemo več kot 100 eh, organizacij po Evropi. Delamo za državljansko sodelovanje, branimo eh, državljanski prostor, poskušamo dati besedo državljanom in državljanskim organizacijam pri sprejemanju odločitev. Veseli me, da imamo danes pri, priložnost eh, govoriti o evropskem državljanstvu. Po pravici povedano pa sem eh, obenem presenečena. Sedaj smo ob koncu dneva in nobeno deležnikov, nobeno sodelujočih še ni govoril o organiziranih državljanih, o organiziranem državljanstvu. Če se držimo neke vizije državljanstva, ki je omejena na 20. Eh, člen, na pravice, ki so povezane predvsem s posobnostmi, potem res govorimo o posameznikih državljanih, ki uživajo določene pravice. Ampak v Evropski pogodbi, še posebej v Lizbonski pogodbi, imamo veliko uh, drugih priložnosti in pravic, ki uh, so povezane z evropskim državljanstvom. Naprimer, uh, eh, v okviru listine o temeljnih pravicah, ki je postala primarno pravo, uh, Eh, imamo 11. člen na to, o katerem je bilo že govora, ampak zgolj v okviru eh, sodelovanja posameznikov eh, pri evropski državljanski pobudi. Dotaknila bi se torej 11. člena in brez doma ga vsi poznate. Ta omenja tudi sodelovanje organiziranih državljanov prek državljanskih organizacij in drugih takšnih predstavniških oblik. Naj citiram sam člen. V Eh, procesu sprejmanja odločitev imajo institucije zavezo, da eh, vodijo odprt, pregleden in reden dialog s temi organizacijami. Mi že leta in leta delamo kot organizacija, pa tudi kolektivno eh, skupaj z drugimi organizacijami, ki so nam podobne. Skrbi nas uloga organizirane družbe v tem procesu. Pripravljali smo Eh, predloge, priporočila, odgovarjali smo na javna posvetovanja. Na zadnje smo naprimer eh, predstavili tudi nekatere predloge zakonodajnih aktov, nekatere bolj konkretne predloge. Upam, resnično upam, da bo ta vizija državljanstva razširjena tudi na kolektivno sodelovanje državljanov eh, znotraj državljanskih eh, organizacij. Imamo tudi politično poročilo o zelo natančnih predlogih, ki temelji na naših izkušnjah. Imamo, naprimer, uh, eh, imeli smo leto prostovoljcev, imeli smo leto državljanov, prizadevali smo si za dialog uh, z državljanskimi organizacijami in gibanji. Nekateri se tega že zavedate, ampak resnično bi uh, cenili, uh, če bi o tem lahko govorili. Nažalost, tukaj ni nikogar eh, iz komisije, ki bi lahko odgovoril na ta vprašanja, ampak še vedno so z nami nekateri gostje v dvorani, ki bi se lahko tega dotaknili. Upamo, da eh, bodo vsi ti predlogi, ki jih ponavljamo že leta, končno obrodili sadove in da jih bomo našli tudi v predlogu komisije o javnem posvedovanju. Hvala. Najlepša hvala. Gospod, poleg vas Ne? Še kdo kakšno vprašanje morda? Vse je jasno, vse je rešeno. Odlično občinstvo ste. Nekaj. Odlično občinstvo. Prav, najlepša hvala. Hvala za vaše prispevke. Sedaj pa je nastopil čas za naše sklepne besede. Z nami je gospa Tina Astola, generalna direktorica generalnega direktorata za pravosodje, potrošnike in enakost med spoloma pri Evropski komisiji. Gospa Stola, izvolite. Nisem vas videl tu na moji desni. Izvolite, beseda je vaša, gospa Stola. Honorable members and ladies and gentlemen. Spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje, veseli me, da sem tukaj v Evropskem parlamentu in veseli me, da lahko podam te sklepne besede. Govorila bom o tem, kako eh, najbolje izkoristiti evropsko državljanstvo. To je tema, o kateri je danes tekla razprava. To je bil pravi trenutek, eh, da smo se pogovarjali o povratnih informacijah strani državljanov da smo se pogovarjali o eurobarometru. Poskušali smo ugotoviti, kako ukrepiti naše skupne vrednote, kako izboljšati eh, sodelovanje v demokraciji in kako olajšati življenje naših sodržavljanov in sodržavljank. Evropski državljani in državljanke so nam povedali, da eh, si želijo besede, da želijo, da se njihov glas sliši in da je treba narediti več, da uh, Eh, promoviramo njihove vrednote in pravice. V trenutnem kontekstu je resnično treba spoštovati naše skupne vrednote. Demokracija, eh, vladavina prava in pa temeljne pravice. Ne smemo pozabiti niti na nediskriminacijo, na vključevanje v družbo, na strpnost, na raznolikost. Odgovor državljanov na naše posvetovanje je bil jasen. 9 od 10, 90 odstotkov ljudi meni, da moramo narediti več za to, da eh, spodbujamo eh, skupne vrednote v šolah, med mladimi in v družbi kot takšni. To je treba narediti eh, v sozvočju z vsemi akteri. V državah članicah se moramo truditi, sodelovati moramo z lokalnimi in regionalnimi organi, ki so državljanom najbliže. Seveda pa moramo delati tudi na evropski ravni, v komisiji, v parlamentu in v drugih institucijah. To od nas zahtevajo državljani prek tega posvetovanja. Ravno zato moramo narediti čim več za to, da bodo oni lahko uživali vse te pravice in uh, uživali evropsko državljanstvo. Dobra novica je ta, da evropski državljani danes vedo, več o evropskem državljanstvu kot kadarkoli prej. Ampak ne smemo počivati na tovrstnih lovorikah, kot je dejala komisarka Jourova eh, danes do povdan v vodnem nagovoru. Pri državljanstvu ne gre zgor za nek uh, teoretičen koncept. Ne. Državljanstvo daje konkretne uh, prednosti državljanom. Biti evropski državljan bi moralo pomeniti, da se počutimo doma, kjerkoli v Uniji. Več konkretnih ukrepov je treba sprejeti, da bomo dosegli ta cilj. Državljani pogosto ne poznajo točno svojih eh, pravic in to smo slišali v eh, zadnjem prispevku, naprimer. Ko državljani ne vedo vedno, kaj naj naredijo, ko eh, njihove pravice niso spoštovane. Še vedno se soočajo s težavami, Eh, pri dejanski uporabi teh pravic v praksi. Pogosto je vse skupaj povezano z dolgimi postopki in s pomankanjem informacij. Še eno vprašanje je pomembno. Kako olajšati življenje državljanov in državljanke Evropske unije? Danes smo govorili o številnih dobrih idejah. Naprimer, informacijska pomoč eh, katero lahko eh, odgovarjamo na ljudem, ki potrebujejo eh, takšne nasvete, naprimer kako se registrirati v določeni državi in tako naprej. Prosto gibanje omogoča eh, državljanom, da potujejo, študirajo, vodijo podjetja in delajo posod po Evropski uniji. In državljanom se, glede na javno mnenjsko raziskavo, zdi, da ima to pozitivne učinke tudi na gospodarsko rast, da takšne pravice predstavljajo številne prednosti za evropske državljane. 71 odstotkov, več kot dve tretjini vprašanih, pravi, da je pravica do prostega gibanja gospodarsko gledano dobra za njihovo državo. Prosto gibanje je tista pravica, ki jo eh, imajo državljani najbolj v čislih. Komisija skupaj z državami članicami dela na tem, da bi eh, bila pravica do prostega gibanja še eh, bolje izvajena, kar se tiče rasti, kar se tiče zaposlovanja, kar se tiče eh, reševanja različnih eh, težav na tem področju. Še naprej bomo podpirali eh, lokalne in regionalne organe, ki zagotavljajo pravico do eh, prostega gibanja. Še naprej bomo skrbeli za izmenjavo najboljših praks. Ta komisija je že Eh, zagotovila nekatere konkretne rezultate na tem področju. Naprimer imamo nova eh, pravila, kar se tiče eh, prostega dostopa do javnih dokumentov in kar se tiče konzularne zaščite. Direktiva o konzularni zaščiti je prvi korak naprej, prvi pomemben korak naprej pri izvajanju pravic državljanov na tem področju. Direktiva bo zagotovila boljšo zaščito v tretjih državah kamor eh, potujejo državljani Evropske unije in kjer se znajdejo v eh, težavah. Eurobarometer, ki je bil omenjen, je pokazal, da te konzularne pravice niso nekaj, kar ljudje kar tako preprosto razumejo. Ne vedo točno, kaj pomenijo, ne vedo točno, kako jih uporabljati in izvajati. Državljanom moramo eh, tako razložiti, kakšne so prednosti to vrstnih aktov. Gospe in gospodje, želim povedati še nekaj o političnih pravicah. V poročilu komisije o volitvah eh, za Evropski parlament leta 2014 lahko beremo, da je treba okrepiti eh, naš napor in izboljšati eh, sodelovanje na volitvah, izboljšali udeležbo. Stopiti moramo v stik z mladimi. To je še posebej pomembno in uh, Začeti moramo že zdaj, kot je omenila komisarka Jourova danes dopovdan. Če želimo, želimo doseči ta cilj, potem potrebujemo boljše informacije, ki bodo ljudem pokazale, kaj evropska politika uh, dosega v njihovem vsakdanu. Upoštevati moramo interese državljanov, uh, kar se tiče njihovih pravic in kar se tiče evropske politike. Če bomo uspešni, potem bomo pripravili poligon za. Uh, volitve leta 2019. Politi politična legitimnost, se upravičujem, tako imenovanega procesa eh, špicem kandidatov, vodilnih kandidatov je pomembna komponenta eh, tega dela. Reforma volilne zakonodaje iz leta 1972 bi lahko eh, prav tako pripomogla k boljšemu razvoju. Komisija podpira predlog Evropskega parlamenta o reformi tega zakonodajnega akta. Pomembno je tudi, da olajšamo sodelovanje v evropskih in lokalnih volitvah. 8 od 10, se pravi 80 odstotkov eh, državljanov meni, da bi bilo lažje glasovati, če bi povsod sledili nekaterim dobrim praksam več moramo narediti za promocijo teh dobrih praks, ki že obstajajo v nekaterih državah članicah Evropske unije. Komisija je hvaležna vsem za dobre razprave, ki so danes tukaj eh, potekale. Hvala za nove ideje in hvala za to, da eh, te ideje prevajate v praktične ukrepe. Gradili bomo na teh idejah. in eh, iz njih pripravili politične priloge. Že letos bomo pripravili konkretne priloge eh, v okviru naslednjega poročila o državljanstvu. Še enkrat hvala za eh, delo, ki ste ga danes upravili in ki ga upravljate. Nisem vesela, da me ni bilo danes tukaj razen teh zadnjih 15 minut oziroma pol ure. Hvala. Hvala, gospod Stola. hvala za vaš prispevek, ki ni bil končni. Imeli ste končne sklepe, sedaj pa nas čakajo še nekateri zaključni sklepi. Kolegica Cecilija Wikström, ki je predsednica odbora za peticije, bo uh, predstavila te zaključne sklepe. Izvolite, Cecilija. Najlepša hvala za te tople besede tako kot smo začeli dopovdan, sedaj zaključujemo. Spoštovani poslanci in poslanke, govorniki in govornice, gospe in gospodje, v veselje nam je bilo, da smo lahko v Evropskem parlamentu gostili ta dogodek tukaj v uh, samem parlamentu. Zahvaljujem se Evropski komisiji, vsem predstavnikom, zahvaljujem se štirim odborom Evropskega parlamenta, ki so sodelovali pri organizaciji tega zanimivega dogodka. Toplo bi se, la, bi se rada zahvalila tudi vsem kolegicam in kolegom, našim eh, strokovnjakom, tistim, ki ste uložili peticije, hvala za vaš eh, odličen prispevek k današnji razpravi. Upam, da bomo vsi začutili dovolj navdiha in da bomo vsi dovolj pogumni, da bomo tako pogumni, da bomo še naprej poskušali reševati te težavne, včasih politično občutljive teme, ki smo se jih eh, danes dotaknili. Vesela sem, da kolegi in kolegice, ki ne delajo v odboru za peticije, ampak v drugih odborih, eh, danes sedijo tukaj v dvorani in da so imeli privilegi prisluhniti nekaterim ulagateljem peticij, ki so se na nas obrnili s konkretnimi težavami, konkretnimi pomisleki. Prispevki teh peticij so eh, zelo pomemben vir informacij za nas kot zakonodajalce in to v vseh odborih eh, tega zbora kot predsednica odbora za peticije vam lahko zagotovim, da bom skupaj eh, z vodjo enote, skupaj z odličnim sekretarjatom skrbela za to, da bomo reševali eh, te težave, da bomo prisluhnili pripravljavcem peticij. Nekdo je danes dejal takole. Kaj počnemo danes? Govorimo o pravici do pravic. Mislim, da je bilo to zelo dobro rečeno. Včasih z eh, državljani govorimo kot s potrošniki in mi, izvoljeni poslanci in poslanke v tem zboru in politiki na vseh ravneh, gledamo na državljane kot na voljivce. Mislim, da je dovolj tega. Vsi smo državljani. Morda smo enkrat izvoljeni, morda smo enkrat potrošniki in morda včasih pripravimo kakšno peticijo, ampak vsi smo državljani. In mi politiki bi morali prenehati uh, s tem govorom uh, o voljivcih. Mislim, da bo tako ta dialog predvsej bolj zanimiv. Ne na zadnje bi se rada zahvalila vsem, vas, eh, vsem vam za sodelovanje, hvala za pozornost in hvala, da ste pokazali interes za evropsko državljanstvo v praksi. Veselimo se nadaljnjega dialoga v naslednjih dneh in še enkrat toplo se vam zahvaljujem za sodelovanje in za prispevke. Vedno se lahko obrnete na nas, če menite, da uh, je treba govoriti o kakšni stvari tukaj v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala in lep popovdan še naprej.